colleagues, uh, please take your seats. colleagues, um, may I wish you all um, Vsem skupaj vam želim srečno novo leto. Najbolje, da kar hitro sprejmemo dnevni red. Seveda vam želim eh, srečno novo leto kljub eh, tem pretresljivim dogodkom, eh, ki so se zgodili včeraj. Med sporočili predsednika bi predlagal, da skrajšamo naš dnevni red. Eh, da bi torej končali ob 10. uri in 45 minut. Verjetno se, ste vsi dobili elektronsko pošto, kjer je zapisano, da želimo pokazati solidarnost z vsemi žrtvami tega napada in da se bomo zbrali na gori Simon Veil pred parlamentom ob 10. uri 45 minute za minuto molka. 10.45 we short. Tako da predlagam, da skrajšamo dnevni red in da lahko tisti, ki želite se pokloniti s to minuto tišine na Agori Simon Val, to storite. Se pravi ob 10. uri in 45 minut, potem pa bomo nadaljevali z delom ob 11. uri. In predlagal bi, da imamo minuto tišine tudi sedaj na začetku seje spogledu na to, da smo odbor za državljanske svoboščine. Če želi kdo izmed kolegov kaj povedati že sedaj, pa uh, mu seveda z veseljem prisluhnemo. Gospod Rotefiu. Merci, merci, monsieur le président. Najlepša hvala, gospod predsedoči, da ste predlagali ta trenutek tišine v imenu francoske skupnosti in evropske skupnosti. Mislim, da je tudi vaš predlog dober. Uh, ta drama je prizadela časopis, ki je zelo pomemben, ki je večkrat izkazal neodvisnost pri številnih političnih in verskih temah. Ta drama je res ena najhujših dram v Franciji, ki se odvila v zadnjih 50 letih. Včeraj zvečer je prišlo tudi do velikih protestov, ki so pokazali nacionalno kohezijo na tisoče državljanov se je podalo na ceste v Franciji in na eh, to zadeva tudi druge države, Dansko, Belgijo. V Bruslu je prav tako bil zbor. Tukaj ne gre le za nacionalno tragedijo in nacionalni izziv, ampak za nekaj, s čimer se sooča celotna evropska skupnost in proti temu se moramo postaviti vsi skupaj. Najlepša hvala, predsedujoči. Um, in potem še gospod Mišel, izvolite Silvi. Um. Najlepša hvala. Hvala za vaš predlog in da ste nam dali besedo, pa da se bomo potem lahko tudi pridružili tej, temu dogodku. Francoski predsednik je pozval državljane k nacionalni enotnosti in tudi sama bi želela to podpreti. V popolnosti se strinjam s tem, kar je povedal gospod RTF glede včerajšnjih dogodkov v Franciji. Ti so, kot je povedal, prav gotovo nacionalna tragedija in drama in to je pretreslo celotno Evropo zaradi teh fanatikov na našem ozemlju. Včeraj je bila tarča. Medijska hiša, vendar pa je bila tukaj prezdeta tudi splošna svoboda medijev in tiska. Mislim, da bi se morali vsi zbrati skupaj in se boriti proti temu. Hvala Silvi in še zadnji govornik, gospod Mišel. Hvala, predsedujoči. V imenu svoje skupine bi želel izraziti globoko sožalje družinam umrlih, pa tudi francozom, nasploh državljanom Francije. Vsi politični odgovorni so se poenotili v času te tragedije. To seveda je prizdelo vse nas, obenem tudi je nekaj, kar zadeva medijske svoboščine. Novinari so izpostavljeni tveganjem, ki se jih pogosto ne zavedamo. Želel bi izraziti sožalje tudi policijskim organom, ki so prav tako utrpeli. Ručne žrtve. Narediti moramo vse, da se bomo izognili takim dogodkom v prihodnosti, ne glede na to, kakšne so naše politične stranke, kakšne so naše razhajajoče se stališča. Mislim, da moramo delovati na temelju demokratičnih vrednot, ki so obenem tudi vrednote Evrope. Znova bi torej želel izraziti to sožalje in mislim, da moramo to posredovati tudi francoskim političnim organom. <clears throat> Um, Hvala lepa. za tiste kolege, ki ste se nam kasneje pridružili. Eh, no, prosim, seveda bi lahko sedaj vsak govoril, ampak eh, naj se tukaj ustavimo. To je najhujši teroristični napad na evropskem teritoriju od leta 2005, vse od dogodkov v Londonu. Vredno se tega spomnite tudi vi, gospod Kirkop. Eh, prav ustrajate, da dobite besedo. Ne gre za to, da ustrajam, ampak kot eh, koordinator tretje največje politične skupine se mi zdi primerno, da tudi jaz izrazim moje sožalje in mojo zaskrbljenost nad tem, kar se je zgodilo v Parizu. Kakor veste, imam določene odgovornosti, eh, no, oziroma sem bil odgovoren v 90 letih v Združenem kraljestvu za ta področja, takrat sem bil minister. In mislim, da ne smemo dovoliti da bi naša mm, čustva posegala v našo odločenost, da se soočamo s takšnim dogodkom. Nikoli ne smemo popustiti terorizmu, zlasti, če ta napade našo svobodo govora in eh, našo zgledno demokracijo, ki jo imamo v evropskih državah, zlasti v Franciji, ki ima dolgo evropsko tradicijo demokracije in svobode govora. Uh, jaz in vsi moji kolegi v EKR uh, eh, želimo stati ob strani Franciji, samo to sem želel povedati. Hvala lepa, uh, hvala lepa vsem za vaše pripombe. Naš odbor je še zlasti uh, odgovoren za to področje. Uh, Eh, no, za tiste kolege, ki ste se ravno kar pridružili, ne povem, da bomo prekinili sejo po 10. uri in 45 minut, zato da bomo lahko spoštovali minuto molka na Agori Simon Veil pred parlamentom, potem pa bomo 11. uri nadaljevali z delom. Kolegi, mm, lahko sedaj nadaljujemo z našim delom. prosim, da vsi pripravite vaše glasovalne kartice ob 9. uri in 40 minut. Bomo glasovali, tako da upam, da imate vsi svoje elektronske kartice seboj. Eh, dobro, vem, da se zdi nekoliko eh, banalno, da moramo sedaj kar nadaljevati z običajnim delom, ampak vseeno. Najprej nekaj sporočil strani predsednika. Imamo revidiran koledar. Eh, seji odbora Libe za leto 2015, če lahko to na hitro pregledamo z eh, vašo odobritvijo. Eh, torej, V sredo 21. januarja bo se sestanek začel ob dveh in ne ob treh, potekala bo izredna seja 26. februarja od 9. do 18.30 minut potem eh, tudi 1. aprila bo potekal izredni sestanek in eh, če se s tem strinjate, lahko odobrimo ta revidiran koledar naših sej. In pa še eh, izvajanje priporočil koordinatorjev v skladu z 50. členom našega poslovnika. Priporočali so, da obravnavamo tri poročila v okviru pravila 50. um, za, pre, za prenehanje veljave določenih delov zakonodaje na področju um, svobode, varnosti in pravice in potem tudi na področju policijskega sodelovanja in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah in uh, pobude za resolucije v skladu za 133. členom poslovnika naslednje pobude za resolucije eh, so bile podane, gre za zlorabo parkirnih mest za ljudi z, posam, z posebnimi potrebami, potem um, rast grožnje terorističnih napadov posod po svetu in uh, prizadevanja za pravično obravnavanje žrtev evropske taliomide. Potem imamo tudi, eh, čaka nas tudi obravnava peticije o mučenih v, priz, v zaporih v Galiciji, peticijo gospoda Kahnija o vzpostavitvi odbora Evropskega parlamenta eh, za preučitev obveševalnih aktivnosti Eh, britanske obveščevalne službe in pa peticija Operman eh, o pravici evropskih državljanov do digitalnega samoodločanja. Eh, če tu ni nobenih ugovor, lahko odobrimo tudi zapisnik iz dne 2. decembra. Tako, sedaj pa nas čaka razprava o razrešnicah tukaj dajemo besedo tebi, Silvi. Najprej lahko predstaviš mnenje, tvoje mnenje. Najlepša hvala, gospod predsednik. Tukaj bi se navezala na razpravo, ki smo jo že imeli. No, po teh dogodkih na jugu Pariza, po tem streljanju, je oziroma prišlo je do novega streljanja na jugu Pariza po teh tragičnih dogodkih včeraj. No, najlepša hvala za besedo, gre za temo, ki se zdi prav gotovo zelo trivialna v razmeru do tega, o čemer se pogovarjamo danes zjutraj. Moramo pa spoštovati časovne roke, ki so bili določeni. Razrešnica za leto 2013, splošni proračun EU, Evropska komisija, devet agencij katerih dejavnosti spadajo v pristojnosti odbora Libe obravnavamo. Evropski parlament bo zaključil z tem zakonodajnim obdobjem in treba je preučiti, ali so bili, bila sredstva pravilno uporabljena. V odboru Libe bomo oblikovali besedil, ki bomo predali tudi odbor za nadzor proračuna in na Na osnovi priporočil tega odbora bo Evropska komisija obravnavala tudi razrešnico. Splošno gledano, razrešnica je morda res bolj politični vidik proračunskega nadzora, vendar pa je to vezano tudi na letno poročilo, ki ga je objavilo računsko sodišče. Gre za zelo natančno delo, za nekakšno proračunsko in tehnično strukturo, za celot ten osnutek proračuna, ki ga obravnavamo danes. Računsko sodišče je zadeve spremljalo zelo skrbno in pazljivo. Prav tako smo pretehtali pripombe in jih primerjali tudi z opaskami iz prejšnjih let. Tretjič, odzivi in obrazložitve agencij in Evropske komisije so bili upoštevani. Za vsakega od osnutkov mnenja, smo oblikovali tudi sklepe, tako da boste Evropska komisija in agencije lahko izvajali ustrezne ukrepe glede učinkovitosti ter načina uporabe sredstv. Če sem prav razumel, lahko nadaljujem še z naslednjimi mnenji. Splošno gledano lahko rečemo, da smo pozitivni glede tega, gre za izboljšavo v razmerju do kritik, ki smo jih poslušali prejšnje leto glede teh razrešnic. Gre predvsem za to, da bi želela opozoriti na katere bistvene elemente, ne, da bi obrazložila vse. Glede razrešnice splošnega proračuna EU in Evropske komisije lahko povem naslednje. Sodišče je ocenilo, da računi odražajo ustrezno finančno situacijo za leto 2013. Gre za izboljšanje v razmerju do prejšnjega leta, predvsem za določena plačila. 4,7 odstotkov. Toplo moramo pozdraviti tudi dejstvo, da je bila stopnja izdatkov za leto 2013 2 odstotka nižja potem pa še stroški, ki so povezani z prostorom svobode, varstva. Obžalovanje vredno je to, da teh rezultatov ni mogoče izmeriti, zaradi tega, ker spremljanje ni bilo ustrezno, zaradi nekaterih odgovornih organov in zaradi določenih ex post verzeli, za katere bi odgovorna Evropska komisija. Pa še zadnja pripomba pri notranjih skladih je prišlo tudi do, do ločenih težav z samo preglednostjo. In mislim, da bi bilo dobro, če bi upoštevali priporočilo računskega sodišča, Evropska komisija bi morala poskrbeti za to, da bi nadzor izvajala na osnovi ocene tveganja. Tako da bi bilo to dobro tudi za upravičence, ki so manj na tekočem s tem, kako potekajo zadeve na evropski ravni. Potem pa še temeljne pravice in svoboščine. Tukaj ni kakšnih bistvenih sprememb, ko gre za teh sedem agencij. Leta 2014 naj bi bili stroški nekoliko višji, predvsem zaradi operativnih izdatkov in eh, to je skladno tudi z tem večletnim načrtom delovanja agencij to je bil torej o frempu, potem pa še varstvo podatkov. To ni neodvisna agencija kot taka, ampak nekakšen neodvisni nadzorni organ. Tukaj ni nobenih posebnih pripomb glede izvrševanja proračuna. Zavedati se moramo, da sta nadzor na tem področju ustrezna in da se vse skupaj izboljšuje. Gre torej za pregled vseh točk tako da se bomo držali časom. Potem pa še Evropski observatori za droge. Tukaj ni nobenih bistvenih sprememb v smislu proračuna. Vseeno je treba ugotoviti, da je mogoče izvajanje javnih razpisov tukaj še bolje izpeljati. Prav tako bi želela ponoviti pripombo, ki smo slišali že prejšnje leto. Prostori observatorija še vedno niso izkoriščeni, čeprav so bili izprazneni že prejšnje leto in zato je treba poskrbeti prioritetno. Potem pa še razrešnica za cepol. Dobro je, da je bila Evropska politijska akademija spet eh, odprta prejšnji oktober. Soča se tudi z nekaterimi programskimi težavami. Za leto 2014 ni nobenih posebnih sprememb v smislu izvrševanja proračuna, po drugi strani, kot je povedalo računsko sodišče, pa je treba določene stvari izboljšati po eni strani v smislu načrtovanja proračuna, po drugi strani pa glede preglednosti postopkov rekrutiranja. Cepol pa se je zavezal glede delovanja na obih ravnih. Potem pa šesta agencija gre za razrešnico za leto 2014 Frontex. Pozitivni sklepi so bili tukaj računskega sodišča, vendar pa sodišče pravi, da je tukaj treba razmišljati tudi o subvencijah termera R, da tukaj zadeve niso ustrezne in to bi bilo treba izboljšati. V nasprotju s prejšnjim letom je tukaj situacija nekoliko drugačna. Frontex mora tudi bolje izvajati ex ante nadzora od 2014 naprej. Več letni značaj teh operacij prav gotovo pomeni velik izziv za to agencijo v smislu načrtovanja in izvrševanja svojega proračuna. Seveda pa je še vedno možno izboljšati ta proračunski nadzor. Glede Europola tukaj ni nobenih eh, bistvenih pomankljivosti v smislu izvrševanja proračuna, kljub eh, gre namreč za določen trud agencije, vendar pa je temeno kljub eh, mogoče upeljati še nekatere izboljšave v smislu proračunskega nadzora in pa izvajanja potem pa še Evropski azilni podporni urad, to pa ni nobenih bistvenih pripomb glede izvrševanja proračuna. Kljub trudu tega urada je treba izboljšati proračunsko načrtovanje in pa sam postopek novačenja, rekrutiranja. Upoštevati treba tudi to, da je bilo leto 2013 prvo celotno leto dejavnosti, ko je bil urad financiran na tak način potem pa Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov z področja svobode, varnosti in pravice, EU-LISA, nobenih posebnih pripomb glede izvrševanja proračuna, vendar je treba povdariti, da je agencija postala finančno neodvisna leta 2014 in posledično avtonomno pravzaprav izvaja svoje dejavnosti, računsko sodišče pa je pozitivno glede izvajanja in uporabe njihovih sredstev. Potem pa Eurojust, nobenih posebnih pripomb glede izvrševanja proračuna. Računsko sodišče pa je upozorilo na potrebne izboljšave v smislu izvrševanja proračuna in načrtovanja dejavnosti, vendar pa je agencija že začela izvajati določene ukrepe v tem smislu. Potem pa še poročilo razrešnice glede izvrševanja proračuna agencije Evropske unije za proračunsko leto 2013, nekaj horizontalnih zadev. Vsako mnenje je torej izpostavilo potrebo po boljšem izvrševanju proračuna in črtovanju, splošno gledano je bila izražena tudi želja, da se izboljša postopek rekrutiranja in računsko sodišče je izpostavilo tudi nekatere pomankljivosti ter izboljšave, ki jih je treba izvesti v smislu transparentnosti postopkov. Poleg tega je treba horizontalno gledano poskrbeti tudi za boljše izvajanje sistema poročanja, tako da bodo tudi rezultati bolj učinkovito predstavljeni da ne bo šlo tukaj le za nekakšno beležanje izdatkov in stroškov, ampak da se to predstavi tudi različnim organom Evropske komisije, naprimer. Rezultate je treba pridobivati na ustrezen način. In odbor Libe je tudi lani o tem govoril, o večjezičnosti. Ti rezultati ne bodo na voljo ne le v angliščini, ampak v vseh jezikih Evropske unije. Potem pa še nekaj splošnih sklepov, kot sem že povedala, za celotni proračun so različni organi v našo obravnavo predali večinoma pozitivne sklepe. Glede na kritike prejšnje leto so se stvari nekoliko izboljšale, zdaj pa prepuščam besedo vam, spoštovani predsednik, da predstavite še časovnico. Okay, thank you, Hvala, Silvi. Zanima me, kateri izmed poročevalcev v senci bi želeli besedo. Carlos, izvoli. Prezident, eh, kri je primer venom z... Hvala lepa. Najprej bi v imenu Barbare Matere, poročevalke v senci iz LS-a, čestital kolegici Silviji Gijom, predstavila zelo dobra mnenja, nepristranska, uravnotežena. Tako kot je za vsemi njenimi poročili. Barbara Matera želi povdariti, da so vse agencije, ki so obravnavane v teh mnenjih, dobro sodelovali z nami poročila o razrešnici temelijo na letnem računovodskem pregledu, prav tako pa predstavljajo vajo iz eh, demokratičnega nadzora Evropskega parlamenta. Zato morajo agencije upoštevati naše predloge. Sam bi dodal še dva predloga. Najprej, ko je Silvi govorila o poročilu odbor um, računskega sodišča, je povedala, da nekatere agencije, eh, zlasti Frontex, uh, imajo tudi določene računske proračunske postavke, ki niso pregledne. Velik del zneska, s katerim je financiran Frontex, prihaja iz eh, držav članice, ne iz skupnostnega proračuna. In zdi se, da za takšne postavke ni dovolj preglednosti. In tako ne gre. Uh, če ima kakšna agencija proračun, eh, ki v veliki meri ne prihaja iz skupnostnega proračuna, potem eh, ni nadzora nad porabo tega denarja, lahko bi prišlo do verzeli pri financiranju, lahko bi prišlo do pomankljivosti demokratičnega nadzora parlamenta. To situacijo je treba popraviti. Eh, to mora popraviti tako agencije same pri svojih notranjih postopkih, kakor tudi moramo ukrepati mi tukaj v parlamentu. No, še nekaj bi pripomnil in sicer obstaja splošen problem pri proračunih in sicer razlika med eh, plačili in obveznostmi. Prevelika vrzel je med tema dvema številkama. Pred nekaj leti je svet rekel, da če bi prišlo do pomankanja denarja, bi imeli predlog spremembe proračuna, ki bi zapolnil te vrzelje, ampak svet sedaj teh dodatnih sredstev ni odobril. In čeprav pogodba pravi, da skupnostni proračun ne more imeti primankljaja sredstev, smo pravzaprav ravno v takšni situaciji in to že leta. V primerjih, kot eh, je na primer Evropa, spol opažamo, da, 11 prene, da smo imeli 11 odstotkov sredstev, ki so bila prenece, prenesena. Pri nekaterih proračunskih postavkah pa je bilo preneseno celo 40 odstotkov sredstev. Uh, tako da nam pravzaprav polovica denarja požrejo neplačani proračuni iz uh, eh, predhodnih let. Uh, No, seveda tega problema ne more odpraviti naš odbor, to je problem, s katerimi se morajo soočiti vse institucije, ampak eh, na koncu letošnjega leta bo pač tako, da se bomo soočili s hudimi problemi, če eh, ne bomo tega rešili tekom leta. Sophie Intfeld. Chair. Hvala. Imamo vprašanje za poročevalko. To se morda v primerjavi s splošnim eh, proračunom zdi malenkost, ampak kaj s temi 50 milijoni evrov? To je sklad, ki je bil ustanovljen že leta 2012 in bi naj pokril vzpostavitev nacionalnih sistemov za zbiranje podatkov PNR. Um, ehm, vi veste, da se je meni to že takrat zdelo zelo sporno, eh, ampak dobro, to je bilo narejeno, denar je bil porabljen leta 2013 in jaz imam nekaj vprašanj v zvezi s tem. Zanima me, kako je komisija prerasporejala ta sredstva. Naprimer, država, ki jo poznam najbolje, je dobila skoraj 6 milijonov evrov, kar je uh, minister zagotovil eh, komisiji, da bo sprejel neko določeno zakonodajo. Ampak nažalost se nizozemski parlament s tem ni strinjal, glasoval je proti vzpostavitvi sistemov za zbiranje podatkov PNR in eh, zato me zanima, kaj se je zgodilo s tem denarjem in eh, kakšna merila ima komisija pri dodelevanju denarja, če ni. Eh, nekega zagotovila, da bo zakonodaja sprejeta. Zanima me, zakaj daje komisija denar državam članicam za, za vzpostavitev schem PNR. Uh, eh, kljub uh, nasprotovanju nacionalnih parlamentov ali pa brez mnenja nacionalnega parlamenta, komisija tukaj ni bila posebno radodarna z informacijami o tem, kako dodeljuje te zneske, niso želeli podati podrobnosti o oceni posamezne države članice, ki je zaprosila za ta denar, ampak vem, da je komisija ponekod celo sama podvomila o obstoju pravne podlage. Zato me zanima, na kakšni osnovi tukaj komisija dodeljuje ta sredstva in kdo preučuje zakonitost takšnega dodeljevanja sredstev. Hvala, Sophie. Najprej bodo govorili poročevalci v senci. Gospod Kirkope naslednji. Uh, yes, <clears throat> Hvala lepa, gospod predsedujoči. Uh, dobro je, da se v letu 2015 srečujem za kolegi iz leta 2014, ki še vedno tukaj ponavljajo iste govore. Zdi se mi, da bo to leto zelo zanimivo. Zdaj z PNR bi povedal samo naslednje. Uh, Ehm, navezujem se na to, kaj je povedala zadnja govornica. No, ne glede na posamezne pripombe, je nizozemski parlament, eh, torej nizozemski parlament ni glasoval proti sporazumu PNR in ni glasoval proti financiranju tega. Aha, ja, tega se niti ne zavedajo, dobro. no, eh, naj podprem delo poročevalke. Najprej zdi se mi, da si je pomembno ogledati primere, posamezne primere in proporočila računskega sodišča. Mislim, da bi morali biti bolj pozorni, če gre za upravičence, ki predstavljajo večje tveganje, kot pa pri tistih, ki predstavljajo manjše tveganje. Če ne nam ozmanjkalo sredstev, s tem se strinjam. Potem mislim, da kljub temu, da so bile vzpostavljene dodatne kontrole, me skrbi, da se nekateri projekti začenjajo z veliko zamudo in z eh, veliko višjimi stroški, kot je bilo predvideno. Naj tukaj omenim samo šengenski informacijski sistem 2. Eh, ta projekt je sedaj veliko dražji, kot eh, smo predvidevali in tudi se bo začel z veliko zamudo. Vse, kar se začne z zamudo, je veliko dražje. No, kar se tiče zbiranja informacij, pa je še vedno stopnja napake tukaj veliko previsoka. Ne razumem, eh, zakaj na to vedno znova, leto za letom, opozarjajo poročevalci, pa se tako malo spremeni. Tukaj bi si resnično morali ogledati eh, naše sisteme, naše postopke, tako da ne bo več prihajalo do tega v prihodnosti. No, eh, pravočasno želim začeti z glasovanjem, tako da bom dal besedo samo še gospodu Džerzeju. Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovani kolegi. Pozdravam dobro, pozdravljam dobro analizo razrešnic. No, vsako poročilo si bomo morali še posamezno ogledati, sedaj bi želel izpostaviti samo eno točko. Eh, saj se mi zdi, da izstopa ta primer. Gre za dejavnosti Frontexa. Evropsko računsko sodišče je preučilo projekt v Španiji, šlo je za nakup štirih helikopterjev, ki bi jih naj uh, uporabili. Eh, za nadzor nad eh, zunanjimi mejami Evropske unije, eh, vsaj v 75 odstotkih njihove uporabe. Ampak računsko sodišče je ugotovilo, da so bili helikopteri samo v 25 odstotkih uporabljeni za te namere. To pomeni, da bi morali pokriti 25 odstotkov stroškov uporabe helikopterjev in ne 75 odstotkov stroškov njihove uporabe. Zagotoviti moramo, da imajo projekti, ki jih financiramo, evropsko dodano vrednost. Eh, veselimo se razprave potem, ko bodo vloženi tudi predlogi spremembe. Hvala lepa, gospod Jerzak, za to, da ste bili kratki. Zahvaljujem se Silvi za težko delo pri teh razrešnicah, Silvija je delala hitro. Ampak vem, da si upoštevala vse podrobnosti. In to je resnično pohvalno. Naj podam eh, še časovnico. 13. januarja rok založitev predlogov sprememb ob 12. Sprememba Osnutka mnenja pa je predvidena za 5. februar. Silvi, ali želiš eh, še besedo za zaključek? Po, po Čisto na hitro bi želela to skleniti. Zahvaljujem se poročevalcem v Senci, res je to zelo pomembno delo, ki so ga upravili. Karlsov in eh, Luko moram povedati, da se popolnoma strinjam s tem, kar so povedala glede splošnega proračuna, glede zamud, glede izvrševanja, glede neplačanih računov. Prav tako se strinjam s Karlosom glede tega, da v prihodnosti moramo res bolj resno obravnaviti ta vprašanja delovanja agencij. To je temeljega pomena za nas. Prav gotovo ne bom s tem poročilom razrešila vseh težav, tudi na nizozemskem, ki se pojavljajo, bi pa želela nekaj povedati o samem izvrševanju. Oziroma, to je poročilo o izvrševanju, ne moram se zapletati zdaj v samo vsebino nacionalnih PNR-ov. Razumem, da je to frustrirajoča situacija, tudi zame bi bilo to tako. Je pa treba pridobiti še določena pojasnila strani Evropske komisije z novimi informacijami in obenem eh, bi povedal nekaj tudi gospodu Kerkofu, ki je izrazil stališče glede tega. Razumem, kako težko je pridobivati te podatke in eh, veliko teže je tudi to dobro nadzorovati v novih oblikah skladov, ki se pojavljajo v zadnjem času. Nekatere omejitve je treba vzpostaviti tudi za delovanje Frontexa, naprimer. Thank you, Sylvie, really good job. Thank you very much. Hvala, Silvija, res je opravila odlično delo. Tako kolegi, sedaj pa nas čaka glasovanje. Ali imate vsi pri, sebo, eh, pri sebi svoje glasovalne kartice? Ja, pravzaprav je bilo vse skupaj prelepo, eh, da bi bilo res, namreč gospe Makovej še ni tukaj v dvorani. Colleagues, um, I'm going to announce a general amnesty. Um, it's New Year, so anyone who has not. Um, naj napovem neko splošno amnestijo. Eh, torej tisti, ki nimate glasovalnih kartončkov pri sebi, lahko glasujete tudi z dvigom roke. Izjemoma. Samo še nekaj minut, gospa Makovej je na poti.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 colleagues, um, could I have your attention just for a moment? Um, colleagues, if I could. Kolegi, prosim vas za trenutek pozornosti. Um, I made an announcement. Uh, Na začetku sem napovedal, da se nam bo nekaj poslancev pridružilo pri tem glasovanjem. No, sedaj čakamo na poročevalko. Naj ob tem podam še neko sporočilo predsednika. Napovedal sem, oziroma povedal sem, da smo vsi šokirani s pričo terorističnega napada na redakcijo časopisa Charlie Hebdo. Želel sem še enkrat povedati, da bomo imeli ob 10. uri 45 minut minuto tišine mm, na ploščadi Simon Weil pred parlamentom. Predlagam, da prekinemo sejo ob 10. uri 45 minut, zato da se bomo lahko vsi zbrali na gori Simon Weil. Kolegi torej se lahko udeležijo te minute tišine, potem pa vas prosim, da se vrnete na sejo. Nadaljevali bomo z delom ob 11. uri. Številni kolegi, zlasti tisti iz Francije, eh, so povedali svoje občutke ob tem dogodku. Vem, da boste številni želeli spregovoriti o tem dogodku. Verjetno ste bili zelo Eh, prizadeti zaradi tega dogodka. Uh, nekaj besed smo že povedali ob začetku seja, seje, no, ampak ker se, se vas je sedaj še nekaj pridružilo tukaj v dvorani, sem želel še enkrat ponoviti to, da se bomo odeležili minute tišine ob 10.45 na poščadi Simon Vejl. Vale. Vorsitzender, entschuldige. Kurze Wortmeldung. Aber das kann. Gospod Se ne more biti tako, da sedaj na stotine ljudi čakamo na neko poslanko, ker ni pravočasno prišla na glasovanje. Ne skrbite, takoj bomo začeli. Gospa Makoveč, če ste pripravljeni, lahko začnemo. Um, Kolegi, imamo 17 predlogov sprememb. Trenutek smo počakali, tako da lahko sedaj nadaljujemo z glasovanjem. Odstavek A, predlog spremembe 1. Ali bomo vsem glasovali elektronsko? Kolegi, predlog spremembe 1. Kdo je za? Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Predlog spremembe dve za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe tri za, proti, vzdržani, zavrnjeno sprejeto. Preložmembe štiri. Against. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Preložmembe pet. Za, proti, vzdržani. Bomo to preverili elektronsko.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 Kdo je za predlog smembe 6? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Oprostite, zavrnjeno se popravlja predsedujoči. Predlog smembe 7. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Oprostite, zavrnjeno se še enkrat popravlja predsedujoči. Predlog smembe 8. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Paralelno je bilo 9 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Paralelno je bilo 13 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 10 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. Predlog spremembe 11 za, proti, vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 12 za, proti, vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 14 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. Predlog spremembe 15. Zavrnjeno je bilo predlog spremembe 15 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. Predlog spremembe 16 za, proti, vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 17 za, proti, vzdržani sprejeto. Še končno glasovanje. Glasujemo elektronsko. And the vote is closed. Konec glasovanja. Štirideset za, štiri proti, enajst vzdržanih glasov. Poročilo je sprejeto. Spoštovani kolegi, nadaljujemo s točko 16. Če zapuščate prostor, prosim, da to storite čim tišje. Colleagues, if you're leaving, uh, leave quickly and quietly. Um, Spoštovane kolegice in kolegi, začeli bomo z izmenjavo mnen glede Evropske varuhinje človekovih pravic, gospe Emily O'Reilly. Z nami so tudi predstavniki Evropske komisije, skupnega nadzornega organa Europola. Gospa O'Reilly, je Evropski parlament pred kratkim obvestila, da je morala zaključiti s preiskavo glede zavrnitve Europola, da omogoči javni dostop do dokumentov glede dejavnosti, ki jih izvaja v okviru sporazuma TFTP. Drugo je inspekcijsko poročilo Europola oziroma Europolega skupnega nadzorovanega organa. Lepo pozdravljam torej gospod O'Reilly, Evropsko varuhinjo človekovih pravic na odboru Libe. Prvič je danes z nami in z veseljem jim predajam besedo, da predstavi to zadevo poslancem in poslankam. Izvolite. Najlepša hvala, spoštovani gospod predsednik, spoštovani poslanki in poslanci, zahvaljujem se vam za vabilo, da se odrežim tega sestanka. Ta sestanek poteka v luči tragičnih dogodkov, ki so se zgodili včeraj v Franciji. V imenu svojih kolegov bi želela izraziti sožalje družinam umrlih in vseh prizadetih ter tudi francoskim državljanom, ki so se morali soočiti s temi tragičnimi posledicami. Danes bi želela govoriti o pomembnem vprašanju, ki se je pojavilo med preiskavo Evropola. Prvič v 20-letni zgodovini so Evropskemu varuhu človekovih pravic zavrnili pravico, da pregleda institucionalni dokument Evropske unije kljub zajamčenemu spoštovanju zaupnosti pri tovrstnih preiskavah. To je bistvenega pomena za možnost nadzora ombudsmana in obenem omogoča tudi zagotavljanje določenih temeljnih pravic evropskim državljanom. Preiskava je zadevala javni dostop do dokumenta Europola glede dejavnosti, ki jih izvaja v okviru programa za sledene financiranje terorističnih dejavnosti med Evropsko unijo in Združenimi državami. TFTP smo sklenili z Združenimi državami leta 2010 in to omogoča Evropski uniji, da prenaša finančne podatke evropskih državljanov ameriškemu ministrstvu za finance, tako da lahko sledi nekaterim terorističnim dejavnostim. Belgijska družba za globalno mednarodno sledenje bančnim računom SWIFT je prav tako v to upleteno, gre predvsem za odkrivanje tako terorističnih dejavnosti, kot tudi za preprečevanje novih terorističnih napadov. Države članice lahko zaprosijo za pomoč združene države, da zaščitijo svoje državljane pred terorističnimi napadi. Prenos finančnih podatkov preko SWIFT-a se izvede šele, ko Europol odobri prošnjo združenih držav. Vloga Europola pa je, da zagotovi, da je prošnja glede prenosa z združenimi državami skladna z področjem uporabe, z načelom sorazmernosti, pa tudi v smislu dostopa, čeprav nima nobenega dostopa do teh transparentnih podatkov. Junija leta 2014 smo prejeli pritožbo evropskega državljana, ki je deloval v imenu poslanca ali poslanke. Šlo je za obravnavo Evropola glede prošnje za dostop do podatkov o delovanju skupnega nadzornega organa Europola glede sporozuma TFTP. Dokument, za katerega se je zaprosil dostop, je drugi, drugo poročilo JSB-ja iz marca 2012. Skupni nadzorni organ vključuje predstavnike organov za varstvo podatkov držav članic. In vloga tega organa je, da se skladiščanje, obdelava podatkov, ki jih ima na voljo Europol, sklada z temeljnimi človekovimi pravicami in jih ne krši. Europol pa je zavrnil javni dostop do tega poročila in pritožbenik se je obrnil tudi na našo rad, zato smo začeli s preiskavo. Del te preiskave je bil tudi to, da sem naročila svojim uradnikom, da zahtevajo ta dokument in preverijo, ali je Europol pravilno uporabil svoje pravila v smislu dostopanja do dokumentov. To je običajen postopek, ki se ga izvaja brez težav že 20 let. Bistvenega pomena je v tem primeru povdariti, da Europol ni spodbijal potrebe potem, da ombudsman pregleda ta dokument. Nasprotno, Europol je v celoti sodeloval z našim uradom, s tem, da se je vnaprej strinjal glede ustreznega varnostnega protokola za zaupno inšpekcijo. Moje službe in pa službe Europola so vedno imele zelo konstruktivne odnose v smislu teh preiskav. Vendar pa skladno z mnenjem Europola, so nekatere tehnične podrobnosti med Evropsko komisijo in združenimi državami, skladno z tretjim članom TFTP-a, zahtevali od Evropola, da pridobijo odobritev organov združenih držav, preden dovolijo varuh in človekovih pravic ali kateremu koli drugemu organu kakršenkoli dostop do tega poročila. Organi združenih držav so zavrnili to odobritev Evropolom. Pri tehničnih zadevah gre za sekundarni dogovor med Evropsko komisijo in Združenimi državami glede tega, kako naj bi sporozum TFTP izvajali. Člen 4.9 glavnega sporozuma navaja, da so tehnične podrobnosti, ki so bistvenega pomena za preverjanje Evropola, nekaj glede česar se usklajujeta Evropska unija in Združene države. V praksi se je te določbe vključilo tri dni po začetku izvajanja in tega se Evropski parlament ni ogledal. Relevantni del sekundarnega dogovora pravi, da nobena informacija, ki ga posreduje jo Združene države, vključno z različnimi kategorijami sporočil, se ne more posredovati članicam Evropske unije ali pa drugim stranim. Direktor Europola je odposlal dopis Združenim državam in obrazložil tudi vlogo varvin človekovih pravic. Skladno s členom 228 pogodbe o delovanju Evropske unije. Gre torej za način izvajanja preiskave. Organi so zvrnili to prošnjo v smislu tega, da niso bile izpolnjene določene zahteve v smislu razkrivanja podatkov. Status ombudsmana je bil na to dopolnjen že prej, tako da se mogoče dostop do nekaterih dokumentov, če se glede tega dogovorijo v smislu zaupne obravnave dokumentov. Kot je bilo že navedeno, v tem primeru sta se Europol in Varhin človekov pravic dogovorili glede izvajanja te inšpekcije. Šlo je torej za varnostne dogovore in za spoštovanje zaupnosti dokumentov, glede katere smo se strinjali tako mi kot svet, že večkrat, brez kakšnih posebnih kontroversnosti. Kakšna je trenutna situacija? Tehnične podrobnosti, glede katerih se je izpogajala komisija z Združenimi državami, potem ko je Evropski parlament odobril TFTP, omogočajo organom Združenih držav, da so razsodniki glede tega, ali ombudsman lahko izvaja svoje demokratične pravice in demokratična pooblastila pri pregledu takih dokumentov. Združene države so se odločile, da ombudsman ne more imeti pravice do izvrševanja teh pooblastil v tem primeru. Zato nismo mogli preučiti tega dokumenta in ne moremo oceniti, ali naj se ta dokument objavi ali ne, ali pa naj se objavi dele tega dokumenta. Morda ta dokument res vsebuje nekatere občutljive podatke Združenih držav in zato tega ne smemo objaviti, vendar pa tega ne moramo ugotoviti, če tega poročila nimamo pred očmi in si ga ne moramo gledati. To je dokument institucije EU in ne dokument, ki ga je oblikovala tretja stran, čeprav lahko vsebuje nekatere informacije, ki jih je posredovala tretja stran. Namen tega poročila, moram povedati, kolikor sem razumela, je bil to, da se preveri, da je TFTP, kar zadeva vlogo Europola, popolnoma skladen z temeljnimi pravicami evropskih državljanov. Naša zahteva je zdaj zaključena in ne moremo izvrševati demokratičnih pooblastil in delovati tudi popolnoma skladno z našimi odgovornostmi. Komisija je poslala dopis našemu uradu prejšnji mesec in zahvaljujem se za ta odziv. Komisija pravi, da pridobivanje soglasja pošiljatelja podatkov, torej združenih držav, eno najpomembnejših načel pri posredovanju podatkov v okviru varstva podatkov EU. To popolnoma razumem. Vendar pa tukaj ne gre za nadaljem širjenju teh podatkov ali pa omogočanju javnega dostopa, ampak predvsem za pooblastila urada varhov in človekovih pravic pri zagotavljanju demokratičnega nadzora. Še nekaj sklepov, štiri točke bi želel omeniti. Evropski parlament bi morda lahko razsodil, ali je spremljivo, da bi se dogovarjali za drugimi vladami, če nam bo to preprečilo izvanje nadzora, kot ga narekujejo evropske pogodbe. Tehnične podrobnosti jasno navajajo, da so lahko podvržene nekaterim spremembam, če je to potrebno. In to pomeni, da Evropska komisija lahko ponovno o tem razsoja, ne da bi pri tem načinjala glavni dogovor. Ruski parlamenti prav tako lahko razmislijo o tem, ali kakršnokoli nadaljni dogovori glede TFTP ali podobnih zadev vključuje podobno klauzulo oziroma določbo, ki bo zagotovila določena poblestila ombudsmanu. Prav tako je treba preučiti nekatere tehnične podrobnosti, s katerimi bi lahko zagotovili, da bi pri kakršnikoli prihodnih takih sporazumih zagotovili pristojnosti le v primeru nekaterih tehničnih podrobnosti in administrativnih zadevah. Poblestila morajo biti torej izrecno navedena tudi zakonodajno gledano. Poslanec ali poslanka je mora tukaj omeniti tudi pravico do javnega dostopa. V nekaterih državah članicah, kot tudi v Združenih državah Amerike, obstajajo dogovori, ki omogočajo zakonodajalcu, da z posebnim odborom pridobi dostop do zaupnih informacij kam omogoči tudi izvrševanje ustreznega demokratičnega nadzora izvršne oblasti. Najlepša hvala za vašo pozornost. Ob 10.45 moramo zaključiti, tako da bom vsem nekoliko omejil besedo. Najprej dobi besedo gospa Palumbo, potem še ostali. Prosim pa, da ste res kratki. lepo pozdravljeni sem ana palumbo predsednica nadzornega odbora za schengen z mano je tudi gospod thomason tudi paul breimort je z menoj oba kolega sta sodelovala pri nekaterih od teh preiskavah nedvomno se že več let razpravlja o vseh teh vidikih moram reči, da smo tudi prišli do zaključka, da ta sporazum Europolu daje dodatne pristojnosti izven sklepa iz leta 2009. Zato smo mi sprejeli odločitev, da bomo vse skupaj preverili. Vse tiste organe, ki obdelujejo podatke. Zato smo kot Europol tak nadzor tudi izvedli. V zadnjih letih smo izvali takšne inšpekcijske preglede. Poročila so bila tajna, kot veste, tudi mi nismo uspeli pridobiti kopije teh poročil. Predvsej težav smo imeli kot sam nadzorni organ pri uveljavljanju prošenj in zahtev strani parlamenta. Predvsem zaradi tega, ker predpisi niso dovolj jasni. Nekateri predpisi govorijo o dostopu javnosti do posameznih dokumentov institucij, ne obstajajo pa specifični predpisi glede samega izvajanja demokratičnega nadzora strani parlamenta. Leta 2012 smo se tako odzvali na prošnjo parlamenta. Rekli smo, da bomo zagotovili dostop do našega poročila Sicer to poročilo ni bilo javno dostopno, smo ga pa dali na voljo parlamentu. Vsak parlament iz držav Evropske unije bi lahko dobil dostop do tega dokumenta. Je pa res, da ta dokument vseboje tudi določene tajne podatke, ki so vezani tudi na vprašanje nacionalne varnosti, tako da smo morali stvari nekoliko razmejiti. V teh svojih poročilih smo po eni strani izpostavljali predvsem to, na kakšen način se stvari izvajajo. Predvsem smo govorili o tem, da je izjemno težko zagotoviti skupno tolmačenje tega sporazuma, da se sporazum izvaja in tolmači predvsej enostransko, tudi zaradi tega, ker predpisi oziroma določbe niso dovolj jasne. Želeli smo, da bi se spremenila tudi pravna podlaga, ki velja za Europol. Trenutno delamo, kot veste, tudi na svežnjo varstvu podatkov, predvsem, ko gre za dejavnosti, ki se izvajo v okviru tretjega stebra. Želeli smo še enkrat pregledati ta del in uvesti dodatne določbe, ki bi se nanašale na vse tiste, ki izvajo nadzor nad to vrstnimi dejavnostmi. Pri Izvajanje teh dejavnosti je treba seveda spoštovati zaupnost, sočasno pa tudi zagotoviti ustrezen demokratičen nadzor. Hvala. Hvala lepa. Ker ste bili kratki, gospa Palumbo, ogromno kolegov se je še prijavilo k besedi. Sofi. Hvala, predsednik. Hvala lepa za besedo. Ombudsman, ki ga je ombudsmanka je prej izpostavila kolegico oziroma kolega, ki ga poznam sama zelo dobro. No, najprej naj povem, da se resnično zahvaljujem varuhini človekovih pravic za odlično upravljeno delo. Hvala lepa tudi za to podrobno poročilo. Obžalujem sicer to, da je naš odbor potreboval štiri mesece, da je prišlo do te izmenjave mnen. Pred štirimi meseci smo namreč poslali to pismo, v katerem smo izrazili željo, da se organizira ta izmenjava mnen. V demokraciji je pomembno, da imajo organi pristojnost in določeno moč, vendar je pomembno tudi to, da zagotovimo ustrezen sistem nadzora in varovalk, da ne bo tisti, ki ima moč, deloval neomejeno in brez nadzora. Mi kot parlament smo podprli sporazum SWIFT vendar ob domnevi, da bomo lahko skrbno preverjali in nadzirali tudi izvajanje tega sporazuma. Sedaj pa se je skazalo, da je vse tisto, v kar smo verjeli, postavljeno na laž in enako velja očitno tudi za ostale mednarodne sporazume, ki naj bi jih mi prav tako podpisali in k njim pristopili. Par vprašanj in pripomb. Bistvo problema je, kot kaže v sami tehnični plati, torej kako se je komisija pogajala o posameznih določbah. Zato bi resnično rada slišala tudi mnenje pravne službe o tem, ali je komisija imela pravico, da se dejansko pogaja. Ali lahko torej komisija pravno opredeli, kakšne pristojnosti ima varuhinja človekovih pravic in ali je to skladno z določbami pogodbe, kako je vse skupaj potem zavezujoče za parlament, če je. Na vse zadnje je šlo za zelo tehnična pogajanja in tudi za pravna pogajanja. Pri prihodnih mednarodnih sporazumih pa bi si želela, da bi komisija bila tako prijazna, da bi parlament obvestila o tem, kako potekajo pogajanja, preden se ta sklenejo, če že komisija meni, da ima pravico, da se edino o tem pogaja. Že prejšnji govorniki so povedali, da nimamo na voljo ustreznih pravil glede klasifikacije dokumentov ker takšnih pravil ni, težko izpodbijamo zaupnost dokumentov. Sama sem na sodiščih kar nekajkrat že izpodbujala klasifikacijo, izpodbijala klasifikacijo dokumentov in zanima me, ali bo komisija sodišču podala enak odgovor kot varuhini človekovih pravic. Kakšno pravico imamo mi kot parlament oziroma kot posamezni državljani, da izpodbijamo klasifikacijo dokumentov kot zaupnih. Tako da zaključujem, gospod predsednik. Resnično prosim, da pravno službo zaprosimo, da pripravi mnenje glede teh vprašanj, ki sem jih izpostavila. Upam, da se bomo še vrnili na vprašanje klasifikacije zaupnosti dokumentov. Sofi, naj povem tebi in vsem kolegom, da smo zaprosili za pravno mnenje. Pravna služba naj bi k malu predstavila to mnenje na enem od naslednjih sestankov odbora Libe. Kolegice in kolegi, resnično nam bo zmanjkalo časa. Ob 10.45 moramo zaključiti. S to razpravo ob 10.45 nas čaka minuta mavka zaradi dogodkov. Poleg tega morajo kolege iz dvorane še priti do Agore, zato prosim, da omejite svoje pripombe na dve minuti. Aksa se opravičujem, ampak tako je. Naslednji si torej ti. Ja, eh, hvala lepa vsem kolegom in kolegicam in sodelavcem bi najprej želel dober dan in lepo zdravljeni v novem mandatu srečno novo leto. No, tukaj pa se moramo vprašati, na kaj se nanaša ta pritožba. Na to, da se je Europol pravilno obnašal v eh, okviru svojih eh, pooblastil ali gre za pritožbo zakonodajalcu, ki je sprejel konfliktno zakonodajo, ki je privedla sedaj do tega problema. Vedno se znova se poraja to vprašanje o dostopu do dokumentov in pa o zaupnosti dokumentov. In vedno znova prihajamo do dognanja, da gre za sistemsko napako, da nimamo nekega pravega mehanizma, kot je povedala kolegica uh, Intfeld. Ne vem, če lahko pravna služba tukaj uh, morda predlaga kakšen mehanizem, ki bi rešil to situacijo. Eh, morda bi lahko to rešili skozi medinstitucionalno, skozi medinstitucionalni dogovor ali pa s pomočjo kakšnega mednarodnega dogovora. Meni se zdi pravilno, da Europol ne omogoča dostopa do teh dokumentov, kajti po drugi strani bi sicer spet kršili neko zakonodajo. Je spet na to verjetno gledajo na enak način. ISB je eno izmed najbolj um, nadzorovanih uh, kosov zakonodaje in uh, tukaj bi pač morali vzpostaviti določen uh, mehanizem z, v povezavi z komisijo, Eh, skratka, na podlagi tega, kar se je zgodilo in na podlagi obstoječe zakonodaje, ne morem sklepati, da bi Europol naredil karkoli narobe. Če. Hvala lepa, Timoti. Predsednik, v tem konkretnem primeru vse institucije in organizacije spremljajo in upoštevajo pravila iz sporazuma in sicer dosledno. To je vsem jasno. Tako da to sploh ni problematično. Problematičen je pristop, ali je to primeren pristop za sporazume nasploh. Zato bi, po mojem mnenju, morali razpravljati o tem, ne pa da se osredotočamo na ta konkreten sporazum, kar zadeva tehnične modalitete, ki jih omenjamo v tem pismu. So problematične, je pa res, da v vsakem sporazumu najdemo drugačne tehnične ureditve, drugačne uh, načine klasificiranja dokumentov. Načeloma seveda parlament podpira prost dostop do dokumentov, ampak problem, kot kaže, nastaja zaradi samih pogojev, ki veljajo pri tem sporazumu. Če se določena področja v okviru nekega sporazuma obravnava na tak in tak način, o čemer se prej dogovorimo, bomo kasneje težko to spreminjali. Parlament seveda ni bil vključen pri razpravah o podrobnostih tega sporazuma, o tehničnih zadevah se mi nismo smeli pogovarjati, tega se vsi zavedamo. Želim si tudi sam videti pravno mnenje. V prihodnje pa bi bilo bolje, če bi pri tovrstnih sporazumih zauzeli pristop, ki bi bolj ustrezal željam parlamenta in poslancev, se pravi, da bi tudi mi imeli možnost podrobno preučiti sporazume in dogovore. Verjetno bodo druge institucije temu nasprotovali, ampak zdi se mi, da bi se morali osredotočiti predvsem na to. Hvala, gospod predsednik. Hvala lepa, Carlos. Hvala, predsednik. Najprej najlepša hvala gospe O'Reilly, ker je prišla na današnjo sejo. Moram reči, da se strinjam z vašimi pomisleki. Kar zadeva tehnične modalitete, mislim, da le te ne bi smele preprečevati institucijam, da upravijo svoje delo. To je bistvo vsega. Vi ste upravili dobro delo in prav ste storili, ko ste ta vidik izpostavili. Po mojem mnenju moramo sedaj razmisliti o treh stvareh, kot je rekel že Klod Moraes. Zaprositi moramo za pravno mnenje, kar smo že storili, tem bomo lahko tudi odgovorili na vprašanje, ali je Evropska komisija sploh imela pristojnost, da spreme tehnične modalitete ali ne. Če jih ni imela, če ni imela teh pristojnosti, potem je treba stvari spremeniti. Če pa je bilo pravno gledano vse v redu, bi parlament moral komisijo prositi, da se s partnerji ponovno pogaja, zato da se to spremeni. Ne morete preprečevati institucijam, da upravljajo svoje delo. Zadnja zadeva, ki bi jo rad izpostavil, pa je naslednja. Če je to pravno dopustno, kaj lahko sedaj storimo? Ali res ne obstaja nobena druga možnost, kot to, da sprejmemo rezultat pogajanj? Če to drži, potem bi v prihodnje kot parlament morali biti veliko bolj previdni, ko glasujemo o mednarodnih sporazumih. Sicer glasujemo o nekem besedilu in sprejmemo tudi tisti del, ki ga lahko komisija kasneje spreminja. In s temi spremembami potem preprečuje delovanje institucij. S tem pa tudi sami sebe omejujemo. Hvala, Jan. Hvala lepa, predsednik. Hvala lepa tudi gospe O'Reilly za to poročilo in tudi za obrazložitev. Sam bi se prav tako strinjal s tem, da gre pri tej zadevi tudi za odločitve, ki smo jih mi sprejemali v zvezi s tem sporazumom. Takrat, ko smo glasovali o sporazumu, smo sporazum najprej zavrnili, to je treba povedati. Namreč zdelo se nam je, da je v sporazumu premalo varovalk. Kasneje smo kot parlament sicer uložili nekaj pročitvenih pridržkov, ki jih je spostavil tudi Europol. Sedaj, ko je sporazum sprejet, pa ugotavljamo preko večjih poročil skupnega nadzornega odbora in tudi varuhine človekovih pravic, da ne moremo uveljaviti tistih varovalk, za katere smo želeli, da se jih vključi v sporazum. Problem je v tem, da nimamo na voljo dovolj informacij, na podlagi katerih bi lahko sklepali, da dejansko prihaja do osebinskega nadzora tudi strani Europola. Da ne gre zgolj za to, da mi potrjujemo vse tisto, o čemer se že odloči ameriška stran in njihova zakladnica. Tako da so se ljudje sedaj prvič pravzaprav začeli zavedati tega, da se parlament bori za njihove pravice in da brani njihove interese. Če bomo opustili tisto, kar smo komaj uspeli pridobiti, se bodo ljudje obrnili proti parlamentu, izgubili bodo zaupanje v pristojnosti parlamenta za izvanje nadzora. Tega tveganja bi se morali zavedati. Kar pa zadeva dostop do dokumentov strani institucij, popolnoma se strinjam s tistimi, ki pravijo, da bi sedaj morali sprožiti pravni postopek če ne moremo izvajati nadzora, tako kot je bilo pri kronem sporazumu. Se pravi, če ta pravila niso primerna za Evropski parlament, če nam ne ustrezajo, potem lahko mi kot parlament prosimo nacionalne poslance, da storijo več. Oni imajo več pogajalske moči pri tem. Člani iz Bundestaga mi lahko povedo, kaj je zapisano v tem poročilu. Sam lahko dostopam do tega poročila zgolj preko posebnih prošen, pa še to me lahko potem, če se obsodijo. Eh, hvala lepa, gospod predsednik. Najprej hvala lepa, gospe O'Reilly, za odlično upravljeno delo. Hvala lepa tudi za vse jasno posredovane informacije in tudi priporočila. Sam razumem vse vidike pri tem vprašanju vem, da je težko klasificirati dokumente glede zaupnosti, je pa res, da potrebujemo bolj jasna pravila s tem v zvezi. K temu se bomo verjetno še vrnili, kot rekel predsednik. Na voljo imamo, kot razumem, skupni nadzorni organ, ampak. Če sem prav razumel, pripombe. Ta skupni nadzorni organ svoje funkcije ne more izvajati dosledno in v celoti. Mislim, da bi morali storiti korak naprej in v prihodnje bi v postopke, v katerih se razpravlja o dostopu javnosti do dokumentov, vključiti tudi druge. Vi ste predstavili svoja priporočila s tem v zvezi, vključiti bi morali tudi nacionalne parlamente. Imam pa še vprašanje za Evropsko komisijo. Če lahko spremenimo tehnične vidike pri tem sporazumu, bi bilo to dobro. Ne vem, ali je to možno ali ne. Hvala. Hvala lepa. Bomo prosili komisijo, da se odzove na to. Birgit? Hvala lepa, gospod predsedujoči. Lahko sem kratka, kolegi so že veliko povedali. Prvič, ne gre za javni dostop do dokumentov, gre za, za to, da se naše institucije omejuje pri tem, da bi lahko uh, izvedle neko preiskavo. To je problematično, ne gre za javen dostop do dokumentov. Potem drugič, tudi v primerjavi z drugimi zakonodajnimi postopki, vedno znova opozarjamo na to, kako nevarne so te tako imenovane tehnične modalitete na področju varstva podatkov, to imenujemo drugače, imamo celo določbo o informiranju in tako naprej. Ampak tudi ta primer kaže na to, na, da tehnične modalitete niso samo tehnična vprašanja, ampak da lahko imajo tudi politične posledice. Ne more biti tako, da se pogajamo o nekem sporazumu, da je vse lepo in prav, imamo možnost eh, nadzora, na to pa brez naše vednosti eh, je dosežen dogovor med eh, komisijo in pa ZDA in vse to, kar smo mi izpogajali, postane neveljavno. Posledica za prihodnja pogajanja je lahko samo to, da dopolnilne tehnične modalitete več niso možne, oziroma da če se tehnične modalitete spremenijo, potem eh, je potrebno vse to, da je naš odbor o tem obveščen, zato da lahko o tem razpravljamo in to odobrimo. Eh, vse drugo ni spremljivo. Dobro, ne vem, v kolikšni meri lahko še spremenimo stvari pri tem postopku, ampak vsaj v prihodnje nam to mora biti v poduk o čem se pogajamo in eh, o kakšnih dopolnjenih ukrepih, eh, določbah je treba razpravljati. Hvala lepa, Koraca Bild. Hvala lepa, Klod. Najprej moram reči, da resnično cenim, da imamo danes dopovdne javno razpravo z varuhinjo in Europolom. Vse, kar sem želela povedati, so kolegi že izpostavili. Sem pa sama resnično želela podariti predvsem to, da gre v tem primeru za evropsko institucijo, ki ne sme opraviti preiskave pri evropskem dokumentu. Se pravi, da ne sme preveriti, ali, lahko, ali se sme ta dokument dati na voljo javnosti. Strinjam se s tem, da pravna služba poda svoje, svoje mnenje. Gre za podobno zadevo kot pri delegiranih aktih, če lahko stvari tako primerjam tudi tam vedno skrbimo za varovalke, potem pa se pri tehničnih značilnostih pojavi nekaj, kar tretji strani, ki ni evropska stran, omogoči, da uveljavi veto in omeji demokratični nadzor. Mislim, da bi se morali iz tega nekaj morali naučiti. Zato me zanima, kako je komisija sploh razmišljala o vsem skupaj organom neke tretje strani ste dali takšno pooblastila, kljub vsem razpravam, ki so potekale o tem sporazumu. Čeprav veste, kakšno je bilo sporočilo parlamenta s tem v zvezi. Mi smo zahtevali javni dostop, demokratični nadzor, potem ustrezni pregledi. Ne vem, kako ste lahko v tehničnih modalitetah to kar tako spremenili, niti ne vem, zakaj ste to storili očitno obstaja tu tretja stran, ki je nekaj zahtevala in v pogajanjih očitno ni šlo drugače, kot da tej tretji strani ugoditi, ampak parlament bi morali o tem obvestiti. Hvala. Sophie, want... Sophie, še enkrat, ampak res zelo nakratko. 30 sekund, da se navežem na to, kar je rekla Birgit Cipel. Če bomo opravili pravno analizo, se moramo osredotočiti na konkretno vprašanje. Evropska pogodba daje varuhinji določene pristojnosti. In zanima nas, ali so te pristojnosti lahko obravnavane kot tehnična modaliteta. Mislim, da ne. To je treba skrbno preveriti. Se strinjam s tem, kar je povedala kolegica Koraca Bil. To se skupaj vpliva tudi na delegirane akte. Resnično nas čas preganja. Se upravičujem, ampak zaradi dogodkov. do katerih je prišlo, smo nekoliko spremenili dnevni red. Prosim vse goste, da nakratko odgovorite na vse te pripombe in vprašanje. Gospa Vrajli, se upravičujem, ker vam bom skrajšal čas zagovora, ampak saj se boste lahko še kasneje vrnili k tem vprašanjem. Uh, Ja, popolnoma razumem, zakaj omejujete čas vsem govornikom danes do povdne. Sama bom zelo kratka. Vsi v razpravi so že s prstom pokazali na pravi problem. Ne gre za vprašanje dostopa javnosti do dokumentov, gre za to, da so se preko teh tehničnih modalitet zadeve spreminjale. Tehničnih modalitet parlament sploh ni imel možnost preveriti. Morda je vse skupaj zakonito, morda tudi ne. ZDA je vložil, so vložile veto nad demokratični nadzor, ki naj bi ga izvajali evropske institucije. Že prej v uvodu sem povedala, da je možno tehnične modalitete spreminjati, ne da bi pri tem kršili pogodbo. Gospa Palumbo, želite tudi vi še karkoli dodati k temu, kar smo slišali? Si. Ja, hvala lepa. Se strinjam s tem, kar smo danes slišali, v smislu, da bi tudi pravna služba morala podati svoje mnenje, zato da bi natančno tudi vedeli, kakšen manevrski prostor imamo pri izvajanju svojega dela, kaj lahko storimo zato, da bo parlament kot so zakonodajalec imel vse možnosti, da deluje kot nacionalni parlamenti. Se pravi, na podlagi modalitet, ki bodo morda kasneje opredeljene bolj podrobno, verjetno bi res morali storiti več za to, da bi tudi parlament imel dostop do vseh zaupnih dokumentov, tudi tistih najbolj strogo zaupnih. Enako možnost bi morali imeti kot nacionalni parlamenti s tem v zvezi. Kot nadzorni organ, neodvisni nadzorni organ, imamo tudi mi precejšnje težave, znašli smo se v, v hudi zadregi. Namreč tudi mi nimamo vedno dostopa do dokumentov, ki jih mi praktično pripravimo v svoje instituciji. Poleg tega se moramo zanašati na svoj zgodovinski spomin, pogosto teh dokumentov niti ni v arhivu. Se pravi, da tudi mi težko preverjamo, ali četrti člen iz tega sporazuma dosledno spoštujemo. To velja tako za izvedbene določbe, kot tudi za vse te tehnične modalitete. Namreč tudi pri teh javnih delih dokumenta se lahko pojavijo določeni politični elementi, ki so bolj občutljive narave in o teh zadevah bi se morali verjetno še pogovarjati zlasti v okviru pogajanja o prihodnih mednarodnih sporazumih. Hvala. Hvala lepa, komisija gospod Lux, gospa Maljone, bi se odzvala na to, še posebej na to, kar smo slišali strani kolegice Boni. Hvala lepa, prihajam iz GD Home. Hvala lepa, gospe Orajli, za poročilo in delo, ki ga upravljate. Kar zadeva posamezne primere, lahko povem, da mi zelo dobro sodelujemo z vašimi službami in si seveda želimo, da bi se takšno sodelovanje nadaljevalo. V tem konkretnem primeru pa obžalujemo, da se vi niste posvetovali z nami. Na vse zadnje smo pravna stranki zastopa Evropsko unijo pri tem sporazumu. Mi smo zadolženi za spremljanje sporazuma, za poročanje o sporazumu. Zato bi predhodni pogovori med našimi zaposlenimi prispevali k temu, da se odpravijo kakršnekoli nejasnosti. Mislim, da bi bilo to veliko bolj učinkovito. Kar zadeva pravico do veta, kar zadeva tehnične modalitete, naj bom zelo jasen glede tega. Zavračamo to, da naj bi ZDA imele pravico do veta. Zakaj? Takšna pravica je pomembno načelo, da se zahteva soglasje za deljenje informacij strani tistih, strani, ki so lastnice teh informacij. Mi imamo na voljo uredbo z leta 2009, poleg tega poseben sklep o klasifikaciji zaupnosti dokumentov Evropske unije. Lani smo celo vse institucije podpisali sporazume s tem v zvezi. Se pravi, imamo zahtevo po soglasju strani tretje stranke, kadar gre za deljenje občutljivih informacij in tehnične modalitete v tem smislu ne odražajo dodatnih pravic ali uvajo dodatnih pravic, zgolj odražajo ključna načela, ki so uveljavi v Evropski uniji in pravna podlaga za te modalitete oziroma za ta načela niso tehnične modalitete, temveč prej omenjena uredba in sklep. Naša pravna služba pravi, da lahko tehnične modalitete dodamo k številnim mednarodnim sporozumom in to tudi počnemo. Te tehnične modalitete ne nalagajo dodatnih pravic in obveznosti, skrbijo zgolj za operativni vidik sporazumov, ko gre za izvajanje tehničnih določb, naprimer, kdo so kontaktne točke, kako pogosto se sestajamo in tako naprej. Gre za nekaj zelo pogostega, tehnične modalitete niso pravne narave, so bolj tehnično-operativne narave. Na koncu bi povedal še to, da popolnoma podpiramo vaše želje. Namreč, da bi tudi vaš odbor in parlament imela na voljo ustrezno sposobljeno osebe, ki zna ravnati z zaupnimi dokumenti. To bi bilo v veliko pomoč tudi pri nadaljem sodelovanju. Hvala. Gospa Orajli bi se rada odzvala, čeprav razumem, ampak resnično nas čas preganja. Ja, vem, da se morate odzvati, ampak lepo prosim zelo na kratko. Zelo na kratko prišlo je do zmede glede dostopa do dokumentov, kot kaže. Obstaja razlika med dostopom do dokumentov in tem, da ima varuh človekovih pravic pristojnost, da preveri sporazume in ali se določbe izvajo dosledno. Hvala, da ste bili kratki, vem, da ste se želeli odzvati. Kolegice in kolegi, še par zaključnih besed, potem vas spustim iz dvorane. Pri vsem skupaj je zelo pomembno predvsem to, da vse evropske institucije, vidim, da že zapuščate dvorano, ampak naj povem zgolj to, glede na to, da vsi že ostajate. Minuta molka bo potekala pred Evropskim parlamentom. Potem nadaljujemo z točko 17. Če bo minuta molka trajala nekoliko dlje, bomo točko 17 obravnavali ne tako ob 11, ampak v trenutku, ko se bo večina vrnila v dvorano. Sedaj pa res prekinjam sejo zaradi minute molka pred parlamentom. get started. Colleagues, um, if you would like to... Kolegi, prosim, usedite se na svoja mesta. Ne želim, da bi še bolj zamujali. Vem, da ste se nekateri točno vrnili v dvorano. Colleagues, we'll make a start because I know some uh, colleagues will uh, have to kolegi. Začeti bomo morali, kajti nekaterim se mudi domov. Zahvaljujem se vam za vaše potrpljenje danes zjutraj. To je bilo težko jutro, vsem se vam zahvaljujem za vaše potrpljenje. Prosim, usedite se na svoja mesta. Čaka nas 17. točka na dnevnem redu, direktiva o hrambi podatkov, sodba sodišča z dne 8. aprila. we are going to take the final point. Kolegi, prosim, začeli bomo z zadnjo točko na dnevnem redu. Slišali bomo predstavitev mnenja pravne službe z dne 22. decembra o sodbi sodišča z dne 8. aprila eh, v zadevi direktiva o hrambi podatkov. Besedo dajem predstavnikom pravne službe, ki bodo predstavili svoje mnenje. Najprej bomo slišali torej strokovnjake, potem pa bomo dali besedo koordinatorjem. Besedo imata gospod Mor in gospa Posilova. Če bo dovolj časa, pa bodo spregovorili še predstavniki IDS. Najprej dajem besedo gospodu Moru. Yes. Okay. Mr. Moore, if you take the floor, please. Thank you, Chair. Hvala. Kakor vsi veste, je Evropsko sodišče aprila 2014 podalo sodbo v zadevi direktive o hrambi podatkov. V tem primeru je direktivo o hrambi podatkov razglasil, razglasilo sodišče za neveljavno. Pravna služba je dobila celo vrsto vprašanj v glavnem v zvezi z posledicami te sodbe. Dejansko imamo dva sklopa vprašanj. Najprej vprašanja v zvezi z posledicami za evropsko zakonodajo in pa vprašanja o posledicah za nacionalne zakonodaje. Če dovolite, gospod predsednik, bom jaz najprej obravnaval posledice za evropsko zakonodajo, potem pa bo kolegica spregovorila o posledicah za nacionalno zakonodajo. Kar se tiče evropske zakonodaje, tukaj smo najprej v mnenju preučili neke splošne opombe, splošne posledice, ki izhajajo iz te sodbe. Prva zadeva je očitna, ampak eh, vseeno moramo povedati, da sodba se že temeli na listini o državljanskih svoboščinah, v glavnem na členih 7 in 8 o zasebnosti in varstvu podatkov. Pomemben pa je tudi 52. člen o potrebi po utemelitvi, če se posega v temeljne svoboščine. Pri tem primeru smo se torej opirali na to listino o temeljnih soboščinah. Eh, moramo pa si ogledati tudi vprašanje, ali obstajajo posledice za druge kose zakonodaje. Najprej moramo preučiti, ali listina velja tudi za druge kose zakonodaje. To ni eh, problem pri evropske zakonodaji. Dejansko uh, Um, je treba pri celotn, sprejemu celotne evropske zakonodaje spoštovati listino. Ko gre za nacionalne zakonodaje, pa temu ni vedno tako. Um, samo, če države članice izvajajo evropsko zakonodajo, za to zakonodajo velja tudi listina o temeljih svoboščinah. Kar se tiče ali listina velja oziroma 7. in 8. člen v tem primeru the right the right digitalnega otoka. Um, sodišče je jasno pojasnilo, kako se opira na te člene. Pravzaprav je pa srčika primera vprašanje, kako tukaj velja 52. člen, ki govori o potrebi po utemelitvi, če gre za poseganje v temeljne svoboščine. Gre za vprašanje preizkusa sorazmernosti in sorazmernosti sodišče tukaj na podlagi tega ugotovilo, da je treba to direktivo razglasiti za neveljavno. Um, sodišče je ugotovilo, da ni uh, utemeljeno, dovoljšnje utemeljenosti za to direktivo. Direktiva nima jasnih pravil o varstvu podatkov. Um, ne predvideva samo tega, kar je nujno potrebno in nima dovolj varovalk in jamstev. To je ugotovilo sodišče. Eh, sodišče je tukaj navedlo celo vrsto primerov iz eh, Strasburskega sodišča za človekove pravice pravzaprav ni nič novega, da, sodišče, eh, da se v, v svojih sodbah Evropsko sodišče opira na sodišče za človekove pravice v Štrasburu. To je, to možnost prebedevajo tudi pogodbe. Vendar pa je tukaj presenetljivo to, da tukaj eh, sodišče omenja določen skupek primerov Strasburskega sodišča, Eh, gre za tako imenovani splošni kontekst eh, splošnih programov eh, nadzora. In tukaj sodišče v Štrasburu podrobno določa potrebo po varovalkah, po jamstvih, potem, da je zakonodaja zelo precizna, ko gre za vprašanje varstva podatkov. Evropsko sodišče v Luksemburgu je prilagodilo precedenčno pravo eh, Evropskega sodišča z Štrasburskim sodiščem. Um, ker uh, ti primeri govorijo o splošnih določbah uh, nadzora, ne gre samo za vprašanje hrambe podatkov. Strasbursko sodišče predvideva skupek določb, ki veljajo nasplošno za nadzor, ne samo za hrambo podatkov. Pravna služba parlamenta zato meni, da bo ta sodba imela eh, bolj daljnosežne posledice in eh, ne bo zadevala samo direktive o hrambi podatkov. To je torej zelo pomembna sodba za evropsko zakonodajo, zlasti za tisti del evropske zakonodaje, ki določa ukrepe. Um, nadzora. Seveda to ne pomeni, da bodo avtomatično tudi drugi akti razglašeni za neveljavne. Um, mi tudi ne želimo tega predlagati. Predlagamo pa, da Evropsko sodišče predvideva nek mehanizem za preverjanje, ali je zakonodaja v skladu z listino o temeljih svoboščinah. Uh, Eh, komis, uh, sodišče tukaj uh, sledi predsedničnemu pravu Štrasburskega sodišča. Pravila mora biti zelo jasna in natančna, medla pravila niso spremljiva. In to pravzaprav nalaga veliko odgovornost obema zakonodajnima organoma. Ta dva morata zagotoviti, da je evropska zakonodaja dovolj natančna in da vsebuje dovolj jamstev Ehm, vsak prihodnji zakonodajni akt bo moral biti ocenjen v luči teh na novo nastalih okoliščin in v skladu z to novo metodo. Eh, tako da že mislimo, da je to zelo pomembna sodba, ki bo imela posledice za evropsko zakonodajo. Toliko imam jaz za povedati o v tem trenutku. Sedaj pa predajam besedo kolegici, ki bo spregovorila o posledicah za nacionalne zakonodaje. Hvala lepa. Eh, torej, sedaj pa drugi sklop vprašanj, ki ste jih naslovili na pravno službo, vpliv eh, te sodbe na zakonoda nacionalne zakonodaje. Jasno je, da sodba sama ne vpliva neposredno na veljavnost nacionalnih ukrepov, ki so bili sprejeti. Torej, jasno je, da sodba sodišča ne vpliva neposredno na veljavnost nacionalnih ukrepov, eh, ki so bili prevzeti v nacionalno zakonodajo za izvajanje direktive o hrambi podatkov. Bo pa ta sodba povzročila nekatere druge posledice za nacionalne zakonodaje. Prvič, države članice več nimajo obveze, da hranijo podatke v elektronski v obliki, v sektorju elektronskih komunikacij. Temu, k temu več niso zavezane, ampak imajo samo to možnost. Zato bodo morda revidirale svojo zakonodajo za ta sektor. To pa prej ni bilo možno. Drugič, če se bo država članica odločila, da želi ohraniti svojo, no, svojo zakonodajo o ohrambi podatkov, um, mora še vedno preučiti, ali lahko zakonodaja ostane takšna, kot je, oziroma ali jo je treba spremeniti, dopolniti, zato da bi lahko spoštovali zahteve iz sodbe Evropskega sodišča. Kakšni so nacionalni ukrepi, na katere lahko vpliva ta sodba? Ker je sodba temeli na listini o temeljnih soboščinah in ker. Eh, tukaj utemeljitev sodišča velja za nacionalne ukrepe. Torej, bodo ti ukrepi veljali samo, če v nacionalnih državah članicah velja tudi listina. Ta pa, eh, to so pa države članice dolžne spoštovati samo, če izvajajo evropsko zakonodajo. V tem primeru bodo torej morale spoštovati pravico do zasebnosti in pravico do varstva podatkov, kot eh, je to določeno v listini eh, o temeljnih soboščinah. To vsebuje vse kriterije, ki jih našteva sodba, sorazmernost, eh, ko gre za poseganje v te pravice, potem obstoj jasnih in natančnih pravil, da se omeji to posredovanje, to poseganje samo eh, na to, kar je nujno potrebno in da se pri tem vključijo vse potrebne varovalke. Če nacionalna zakonodaja ne bo spoštovala teh zahtev, eh, potem bo jo treba spremeniti. Eh, v našem mnenju omenjamo celo vrsto držav članic, kjer so uh, oblasti že začele preučevati svoja nacionalna pravila v luči te sodbe Evropskega sodišča. In še več, v marsikateri državi članici je ustavno sodišče razglasilo za neveljavno uh, nacionalno zakonodajo na tem področju. Zdi se, da je. Uh, prišlo do še več takšnih razveljavitev po sodbi Evropskega sodišča o direktivi o hrambi podatkov. Sedaj je treba določiti, ali nacionalni ukrepi še vedno izvajajo evropsko zakonodajo, čeprav več ne neposredno prenašajo direktivo o hrambi podatkov, ki je bila razgrašena za neveljavno. Naše analize kaže na to, da se Eh, da to drži. Kar se tiče sektorja elektronskih komunikacij, tukaj nacionalni ukrepi sklepajo v 15. Eh, v 15. člen eh, direktive o zasebnosti in zato je treba tukaj spoštovati tam zapisane določbe. Kar se tiče nacionalnih ukrepov za hrambo podatkov, v drugih sektorjih torej tistih, ki niso sektor elektronske komunikacije. Tukaj pa je treba spoštovati 13. člen iz eh, direktive 95 skozi 46. Tukaj lahko države članice ukrepajo v omejenem številu okoliščin, naprimer, če gre za nacionalno varnost ali pa če gre za uh, preganjanje, um, kazen, eh, eh, um, kaznjivih dejanj. Um, tudi ob tem je treba spoštovati načelo sorazmernosti in predvideti določene jamstva in varovalke. Enaki sklepi bodo veljali za vse druge nacionalne ukrepe, ki predvidevajo masovno zbiranje podatkov za namene kazanskega pregona, če bo ugotovljeno, da se ob tem izvaja evropske zakonodajo če po drugi strani bo ugotovljeno, da nacionalni ukrepi sprejeti na teh področjih mm, niso del evropske zakonodaje, potem listina za te ukrepe ne bo veljala in potem takem ta listina ne bo vplivala na uh, takšne ukrepe. Eh, vseeno pa je treba k temu dodati, da mora tudi takšna zakonodaja še vedno spoštovati temele soboščine in pravice, ki izhajajo iz nacionalnih eh, ustav in eh, mednarodnih konvencij o človekovih pravicah. No, glede na podobnost postopkovnega prava Štrasburskega in pa Luksemburškega sodišča ne bi smelo biti velikih razlik med interpretacijo zaščite zasebnosti in varstva osebnih podatkov, ne glede na to, odkot te pravice izhajajo. V pravnem mnenju lahko preberete več podrobnosti o tem, s kolegom bova z veseljem odgovarjala na vaše vprašanje. Hvala za vašo pozornost. Um, Hvala lepa. Eh, na to predstavitev eh, čakamo že kar nekaj časa in res je nam v veliko pomoč. Eh, ko gre za odločitev o zakonodaji, ki jo bomo sprejemali v prihodnosti. Eh, no, eh, besedo dajem kar poslancem. Eh, besedo dobi gospod Kirkhop. Hvala lepa. Želel bi se osredotočiti na sodbo Evropskega sodišča. Potrebujemo nekaj novih predlogov, zato da bomo lahko zagotovili, da imajo države možnost obdelavo, obdelave podatkov, če gre za zbiranje podatkov za namene boja pre, proti mednarodnemu kriminalu. Sodišče je v določenih pogledih podalo sodbo, ki nam ni v pomoč, ne nujno sodba sama, ampak vsebina te sodbe. Sodišče je naprimer izjavilo, da uporaba podatkov ni sorazmerna. Ampak Evropsko sodišče ob tem ni podalo jasnih smernic glede tega, kakšno obdobje hrambe podatkov bi bilo smiselno. Sodišča so v tem smislu slaba. Um, slaba sodba je takšna, da preprosto rečeš eh, ne, to ni spremljivo, potem pa še naprej testiraš pravne sisteme, zato da vidiš, v kolikšni meri je pa potem eh, hramba podatkov spremljiva. Nekatere države članice, tudi Združeno kraljestvo, so sedaj na hitro spremenili zakonodajo, da bi zapolnili to vrzel. V Združenem kraljestvu je bila na hitro sprejeta zakonodaja, Eh, na tem področju ravno pred poletnim premorom leta 2014. In eh, pravzaprav smo sprejeli določbe o hrambi podatkov, ki so bili enaki eh, tistim iz direktive o hrambi podatkov in te določbe bodo še vedno veljale v Združenem kraljestvu, ampak številne države pa tega niso storile, saj čakajo na to, kaj se bo zgodilo. Mislim, da bi morali tukaj nujno ukrepati, poskrbeti za pravno gotovost in. Uh, če govorimo o sorazmernosti, um, mora tudi sodišče eh, povedati, kaj bi za njih tukaj bilo spremljivo. Hvala lepa. Mislim, da imamo prav na mnenja tudi zato, da države članice poskrbijo za pravno gotovost v svojih nacionalnih zakonodajah, no še vedno, če morajo države članice pri tem hiteti, pa je to seveda druga zgodba. Birgit Cipel. Ja, dank. Hvala lepa. Zahvaljujem se pravni službi. Sorry, I, the thing is I've got to get these orders right, you know, because um, I shouldn't be making mistakes. Oprostite, eh, spoštovati moramo vrstni red. Najprej moram dati besedo Akslu. Ja, um, vielen Dank und auch dem Rechtsdienst. Uh, Hvala lepa, zahvaljujem se tudi pravni službi za predstavitev pravnega mnenja. Eh, samo še nekaj bi preveril, morda mi tukaj lahko pomaga pravna služba. Uh, tukaj gre za breznamensko hrambo podatkov. Uh, In eh, če imamo da, podatke, ki se hranijo za določen namen, je verjetno odločitev lahko drugačna. Tukaj se mi to eh, še ne zdi čisto jasno. No, ampak ob tem je seveda uh, treba upoštevati, da je hramba podatkov brez nekega določenega namena še vedno močna še vedno možna. In če to povežemo s tem, kar je povedal gospod Kirkov o sorazmernosti, potem eh, še vedno se ni nič spremenilo, še vedno smo razpeti med splošno varnostjo na eni strani in temeljnimi eh, pravicami, osnovnimi pravicami na drugi strani. In sedaj tu iščemo rešitve, ki jih vsak lahko ovrednoti drugače. Še vedno vas želim spomniti na to, da smo mi politični organ in da moramo razmisliti o tem, kako želimo tukaj politično postopati. Ali sedaj želimo hrambo podatkov ali tega ne želimo. Po mojem mnenju to potrebujemo kajti um, grožnje so vedno bolj pogoste, potem še vedno imamo vrzeli v varnosti in ne smemo pustiti ob strani na to, da listina v temeli soboščinah v šestem členu predvideva tudi pravico do varnosti. To je ugotovilo tudi sodišče. Zato se moramo vprašati, kako nam bo uspelo zagotoviti kazenski pregon v teh številnih tisočih primerjih, kjer zaradi pomankanja podatkov nimamo možnosti sploh uh, za kazenski pregon. Eh, če nimamo hrambe podatkov, potem je to tudi pravno vprašljivo. Tudi, če bi ob tem eh, upoštevala, upoštevali sodbo Evropskega sodišča, ali je to potem sploh še pravna država. Poleg tega pa se moramo še vprašati, kako naj nam zaupajo naši državljani, ki so lahko, lahko postanejo tudi žrtve eh, nekega kazenskega pregona. Kako tu zagotoviti to ravnoteže, da bomo lahko tudi žrtvam zagotovili ustrezno, ustrezna pojasnila v zvezi z kaznjivimi dejanji, ki so jih prizadeli. Ne morem žrtvam eh, pogledati v oči in jim reči, da nismo izkoristili vseh možnosti, ki jih imamo na voljo. Mislim, da potrebujemo hrambo podatkov, eh, tudi v okviru od Evropskega sodišča in tudi v luči tega, da pač treba še naprej ohranjati pravno državo. Hvala lepa. Uh, kolegi, slišim, da komentirate splošno situacijo o hrambi podatkov, varstvu podatkov, ne nujno samo specifični sodbi, ampak dobro, to je razumljivo. Uh, Birgit. Oprostite za prej, naj samo pojasnim, kakšen je vrstni red uh, govornikov. Ne gre za koordinatorje uh, po političnih skupinah, ampak uh, upoštevam vrstni red, po katerim so se javili. ja, lahko bi uh, se ravnali tudi po starosti. Ja, to bi bilo problematično, potem bi spet Timoti bil prvi. Äh, Gospod predsedujoči, ehm, neposredno se navezujem na pravno mnenje eh, eh, ehm, službe Evropskega parlamenta, ampak vseeno sem vesela, da je gospod eh, Fos eh, spregovoril pred mano, kajti tega argumenta, da potrebujemo vedno več zbiranja podatkov in hrambo teh podatkov, ne vem, če to resnično potrebujemo. Če bi zbiranje podatkov pomenilo večjo varnost, potem bi bile ZDA najbolj varna država na svetu in to prav gotovo ne drži. Če pa po drugi strani danes slišimo, da nimamo dovolj specializiranih sil v sodstvu in policiji, zato da bi lahko uh, ustrezno kazensko preganjali določena kazniva dejanja, da se teh spoveč, da spočni kazenskega pregona, ker so naše službe preobremenjene, potem nam tudi v tem primeru podatki ne pomagajo. Zato ne smemo vedno znova govoriti o, samo o hrambi podatkov, ampak moramo eh, si ogledati tudi druge vidike zagotavljanja varnosti. E, imam pa konkretno vprašanje v zvezi z sodbo Evropskega sodišča, kako bo to vplivalo na hrambo podatkov. Jasno je, da ta sodba velja tudi za države članice, vsaj v tistih primerjih, kjer države članice izvajajo evropsko, evropsko zakonodajo. dosedaj nisem zaznala, da bi ta sodba privedla do tega, da bi vse države članice, ki so na podlagi Evropske direktive o hrambi podatkov potem, spre, potem sprejele svoje lasne zakonodaje, torej da bi vse te države članice že začele preverjati svoje nacionalne zakonodaje in da bi te ustrezno dopolnile v skladu z sodbo sodišča. Uh, tudi komisijo sprašujem, ali so oni preverili vse kose zakonodaje, ki imajo opraviti z eh, masovnim zbiranjem podatkov brez eh, jasno določenega namena. Zanima me, kakšne ukrepe je komisija do sedaj sprejela za to, da bi preverila, kakšni dodatni varnostni ukrepi so tukaj potrebni za to, da bi lahko pri um, prihodnih zakonodajnih predlogih spoštovali sodbo Evropskega sodišča. In tudi vprašanje, v kolikšni meri je treba revidirati uh, obstoječo zakonodajo, to mi tudi ni čisto jasno, morda bi lahko pravna služba še kaj več povedala o tem. Hvala lepa. Uh, no, moje tolmačenje tega je bilo, da ni bilo čisto jasno, ali je treba revidirati obstoječo zakonodajo. Morda bomo dobili nekaj več jasnosti, ko bomo dali spet besedo pravni službi, eh, pa tudi komisija bo spregovorila. Res je treba natančno preučiti predstavitev pravne službe. Hvala lepa. Naslednja je Sofi Intfeld. Najlepša hvala gospod predsednik, če se lahko kaj naučimo iz tega, je to, da moramo sami upravljati delo boljše, ko sprejemamo zakonodajo. Osebno sem sama nasprotovala tej zakonodaji leta 2005 in takrat smo poslušali podobne argumente, potrebujemo več in več in še več. Vprašanje, ki si ga nikoli ne zastavimo, pa je vprašanje, na katerega je upozoril Timotej. Kako ugotovimo, ali je nekaj res nujnega pomena in tudi sorazmerno. To ni politična zahteva, ampak pravna zahteva. Tako je zapisano v zakonodaji. Uporaba osebnih podatkov mora biti utemeljena in sorazmerna in tudi zato v teh primerjih in v drugih primerjih vedno zahtevamo dokaze. Sama nisem policijska, vendar se predstavljam, da bi lahko dokazali, da v celi kupici primerov potrebujejo te podatke, vendar ti niso na voljo zaradi tega, ker so bili uničeni ali pa ker se jih ni hranilo že na samem začetku. Če pa torej lahko določijo nek prag, neko mejo, potem je s tem določena tudi določena količina dokazov, ki jih potrebujete in na osnovi tega lahko ugotavljamo, ali je nekaj bistvenega pomena in tudi sorazmerno to je nekaj, kar vedno potrebujemo dokaze za sorazmernost in pa utemeljenost. Morda bi morali hraniti vse osebne podatke vseh v obdobju desetih let, ne vem, nimamo nobenih dokazov glede tega. Več bi se morali naučiti iz tega postopka, kot so zakonodajalci, imamo tudi sami odgovornost do tega, da sprejemamo zakonodajo, ki bo prestala tudi preizkus zakonitosti in ustavnosti. Pa še druga pripomba glede statusa nacionalnih zakonodaj, če sem prav razumela argumentacijo pravne službe, so dejali listin o temeljnih človekovih pravicah in posledično ta sodba neposredno nista veljavni na te nacionalne zakonodaje, vendar zato, ker so sodba temeli na sodno prakso v Strasburu in na konvenciji o človekovih pravicah vsi standardi veljajo. Moje vprašanje je, če v nekaterih državah članicah nacionalna zakonodaja ne dosega teh standardov, kaj storimo v tem primeru? Kdo tukaj lahko posreduje? Ali lahko to spodbija le posamezen državljan ali lahko tukaj intervenira komisija? Če države članice sprejemajo zakone, ki niso skladni s preizkusom ustreznosti in sorazmernosti, kdo lahko spodbija tako zakonodajo, kakšni mehanizmi so predvideni za to. Pa še nekaj, spominjam se, da so nas na nek način prisilili v sprejemanje te direktive v štirimesečnem obdobju leta 2005, zaradi tega, ker so si tega nekatere države članice želele. In to je bil jasen zgled nekakšnega manipuliranja pri sprejemanju politike. Gre torej za pravo pranje politike. Zdaj pa so nam ostale družbe nacionalne zakonodaje, ki smo jih imeli že na samem začetku. In to ni dober način za snovanje evropske zakonodaje. Najlepša hvala. Sofiji, preden predam besedo Janu, bi želel nekaj povedati o dokazih in pa tudi o ustreznosti rave podatke in sorazmernosti. Prej ste govorili o praksi na osnovi dokazov. Pravna služba je povedala, da tukaj ne gre za pravne argumente, ampak za to, kakšni so dokazi in kako določite ustrezno sorazmernost. Ko je prišlo do direktive leta 2005, so se zgodili tudi določeni odzivi, policy laundering, pravne politike pri nekaterih bolj subtilnih zadevah, pa ni jasno, kako naj se presvojajo ti dokazi. Kateri so ti dokazi, ki bodo podprli sorazmernost in ustreznost rabe osebnih podatkov? Leto 2005 je očitno prišlo na jasen odziv na nekatere dogodke, to je le primer. Stariče pravne službe to ni pravni argument in v tem primeru zadeva postane veliko bolj zapletena. Naprimer, ko je Združeno kraljestvo oblikovalo novo nacionalno zakonodajo, se je odločilo tudi glede tega, takšne so naše potrebe in zato imamo takšno zakonodajo. Na tak način so določili, kakšni so ti dokazi. To sem želel omeniti, zaradi tega, ker se bo morda na to navezal tudi Jan. Tudi sami ste govorili o dokazih ponovno in to je vprašanje, s katerim se bo ta odbor vedno znova ukvarjal. Gre torej za politično vprašanje. No, predsedujoči, to vprašanje ni le politično. Vzpostavljamo pooblastila za policijske organe, ki morajo zagotoviti dokaze, ki jih potrebujejo. So pa to edini organi, ki lahko dokazajo, da je nekaj nujno potrebno. Očitno imajo določen interes za to, da to dokažejo točno to sem želel povedati. Vendar pa različni policijski organi v različnih državah članicah eh, uporabljajo tudi različne kontaktne točke in imajo drugačne potrebe in zaradi tega moramo biti bolj specifični glede dokaznega bremena. Jan, izvolim. Hvala, gospod predsednik, zahvaljujem se pravni službi za pomembno delo, za dobro upravljeno delo pri tej pomembni sodbi, bi se navezal na vprašanje, ki mi je bilo zastavljeno zdaj. No, preizkus ustreznosti in sorazmernosti ukrepa glede na temeljne človekove pravice, ki so zapisane v našem ustavnem okviru. To je pravni preizkus in to nam nalagajo naše ustave, prav tako tudi temeljne listine o človekovih pravicah ter sodna praksa v Štrasburu. To je torej pomemben pravni preizkus na osnovi objektivnih meril in zato so sodniki poskrbeli. Odzvali so se torej na zahteve tega pravnega preizkusa. Zato je poskrbelo sodišče in ne strinjam se s tem, da sodišče pri tej sodbi ni obrazložilo, zakaj so prišli do tega sklepa ko gre za hrambo podatkov in telekomunikacijski sektor. Zakaj? Torej, niso bile izpolnjene zahteve tega pravnega preizkusa. Najprej treba to razčistiti, kakšen je okvir, potem pa se bomo lotili političnih vprašanj. Seveda se lahko politično gledano glede številnih zadev strinjamo. V teh časih pa moramo biti še posebej jasni glede tega, da bomo spoštovali vladavino prava in civilne svoboščine. Če tega ne bomo storili, se bomo predali tistim, ki se želijo boriti proti tem ukrepom. Oglejmo se zdaj besedilo pravne službe. Glede nacionalne zakonodaje v točki 76 pravna služba piše, zato je jasno, da je kot posledica neveljavnosti direktive in skladno s členom 15, ta direktiva je znova veljavna za nacionalno zakonodajo, ko gre za hrambo osebnih podatkov in informacij komunikacijski sektor. To določa tudi ustrezne ukrepe za varstvo podatkov in za ponudbo telekomunikacijskih storitev, kot je to potrebno v področju uporabe direktive o e-zasebnosti. Zahteve so navedene v tej določbi. Vse skupaj podvrženo 15. členu in s temi pravili se izvaja tudi zakonodaja skupnosti. V vsaki državi članici nacionalna zakonodaja, ki je vezana na hrambo telekomunikacijskih podatkov, je nekaj, kar moramo obravnavati in preverjati v luči sodbe. Tukaj ni več nobenih drugih razmislekov, to je zapisano tako v sodbi sodišča kot v, pravni, v pravnem mnenju. Gre torej za splošna pravila ohrambi podatkov in pravna služba tudi jasno zapiše, da to ni povezano le za telekomunikacijsko podatke, ampak za vsemi osebni podatki. Potem pa še Timothy Kirkov, želel bi se navezati neposredno na vas v točki 21 in 22. Pravna služba navaja dve zelo pomembni točki iz sodbe 58 in 59. Tam je jasno zapisano, da je treba razmišljati o nekaterih pomembnih vidikih pri oceni sorazmernosti in ustreznosti shrambe podatkov. In to je osnovano na pomembni sodbi UK proti NARPA, kjer Evropsko sodišče pravi, da če hranite osebne podatke, ne morete hraniti čisto vseh podatkov vse poprek. Ne morete uh, zbirati podatkov kar tako od vseh. Ta direktiva in ta splošna določba o hrabi pomeni, da lahko zberete podatke od vseh zaradi tega, ker nihče ni izuzet iz zbiranja podatkov v okviru telekomunikacij. Tukaj gre tudi za tiste, ki imajo določeno varovanje v smislu zaupnosti, naprimer pravniki, zdravniki, novinari, govorimo tudi o zaščiti tiska in eh, njih tako ne moramo več zaščititi. Njihove podatke lahko hranimo. In to, da bi lahko nekdo oblikoval profil novinarja, zdravnika, odvetnika ali pa politikov, naprimer, tudi veliko bolj pomembnih oseb, sodnikov in tako dalje, to dejstvo lahko vodi v tako hude tveganja, da sodišče mora izreči mnenje, da moramo to upoštevati. Ne moremo hraniti podatkov vseh teh oseb ko gre za določene zaupne občutljive informacije. Potem pa sodišče tudi jasno navaja, da en razlog, zaradi katerega to ni sorazmerno, je to, da direktiva ne zahteva nobene povezave med podatki, ki se hranijo in tveganjem za javno varnost. Določba torej tega ne omejuje v smislu časovnega obdobja, za naslednjih šest tednov se hranijo podatki, uh, telefonskih klicev in tako dalje, ali pa celotne države, če pride do te odločitve. Torej, ni omejeno to niti na časovno obdobje, niti na geografsko območje, niti na posameznike, ki so lahko tako ali drugače udeleženi ali so udeleženi v resnem kaznivem dejanju. Nobene povezave torej ni med posameznikom in sumom na kaznivo dejanje. To je treba torej določiti. In to je pravna zahteva. Sam bi vas pozval, da ne smemo dejati, da moramo zahteve enostavno v vseh primerjih spoštovati. Seveda moramo povedati, da bomo spoštovali civilne soboščine in vladavino prava še prej, še bolj kot prej, če se bomo učinkovito borili proti organiziranemu kriminalu in terorizmu, zato pa je treba poiskati ustrezne ukrepe in tudi nekatere specifične klauzule. Odprt sem torej do nekaterih pravnih pomislekov, ki govorijo o tem, da bi morali ustvariti tudi ustrezno zakonodajo, če bomo s tem poskrbeli za to situacijo. No, zato sem se obrnil na te Jan, ker sem želel a, tudi nekaj informacij v smislu sodne prakse glede sorazmernosti. Michael Boni. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący e, i dziękuję służbom prawnym za... Najlepsza chwała gospod predsednik, lepo se vam zahvaljujem, prav tako se zahvaljujem pravni službi komisije za predstavljeno stališče. Smo na začetku teh razprav, razprav o morebitnih posledicah te sodbe. Jasno je, da moramo poiskati ustrezno ravnovesje med pravico do varstva podatkov in pa možnostjo, da raziskujemo huda kazniva dejanja in pa poskrbimo za to, da se storilcem kaznivih dejanj tudi sodi. Čakajo nas tri ali štiri izzivi. Najprej moramo vse skupaj prilagoditi tem sodbam. Preveriti moramo, ali so nacionalni ukrepi in določbe skladni s to sodbo. V nekaterih državah članicah se podatki hranijo določeno obdobje. Nekatere države članice tega obdobja ne določajo jasno in v nekaterih državah članica ta merila niso zelo jasna. In če tudi ta merila so jasna, ni nobenih izvedbenih določb ki jim bi bile na to vezane. Polska se včasih znajde v takih situacijah in ne nimamo nobene določbe, ki bi govorilo o tem, kdo je odgovoren za uničenje podatkov, ki so se hranili v nekem obdobju prej. Uh, Poskrbeti moramo za harmonizacijo, uskladiti nacionalne ukrepe s temi sodbami. Preden pa to storimo, mora Evropski parlament ugotoviti v sodelovanju z Evropsko komisijo, kakšna je situacija v evropskih državah. Te vrzeli so včasih lahko minimalne, včasih pa so lahko zaskrbljujoče velike. Ne vemo torej, ali bi morali že zdaj oblikovati novo pravno rešitev ali bi morali situacijo ohraniti ohraniti takšno, kot je. Na voljo moramo vsekakor imeti poglobljeno znanje o situaciji v različnih državah. Zanima me tudi nekaj več o relevantnih sodbah in kako so te vezane na mednarodne pogodbe. Hrama podatkov je nekaj, kar je zelo pomemben del teh pogodb. In v tem ni bilo nič rečenega. Najlepša hvala, gospod Boni Skakeler. Um, Najlepša hvala, hvala pravni službi za predstavitev tega mnenja. Še nekaj ste omenili v vašem stališču, kar je po mojem mnenju zelo zanimivo, zaradi tega, ker ima sodba tudi posledice na svežen o pametnih mejah, o katerem se prav tako pogovarjamo na odboru Libe. Tudi v tem primeru gre za situacijo, ko se velike količine podatkov dolgo časa hranijo ali pa si države članice to želijo. Podatke recimo želijo hraniti, podatke vseh tujih potnikov, ki prečkajo njihove meje in ne razlikujejo med tistimi, ki bi lahko osumljeni kaznjivih dejanj in tistimi, ki ne. Gre torej za vse tuje potnike. Pet let se hranijo take osebni podatki in obenem želijo omogočiti dostop do teh podatkov tudi svojim pristojnim organom, ne glede na to, ali so ti posamezniki česa osumljeni ali ne. In zanima me, ali bi lahko razčistili to problematiko. Zdaj se mi zdi to zelo zanimiva situacija in o tem se bomo pogovarjali tudi v prihodnosti. Pogovarjamo se o tem, koliko je potrebno, kakšne ukrepe potrebujemo. Nekatere države članice želijo izbirati veliko podatkov, jih hraniti in tudi omogočati dostop za svoje organe pregona. Pazljivi moramo biti kot Evropski parlament in ne moremo omogočiti situacije, ko bi vsak zakonodajni akt sodišče potem spodbijalo. Ne moremo vseh tujih potnikov postaviti pod splošni sum, ampak moramo biti zelo jasni glede tega, kaj si želimo doseči, kakšen je namen uporabe teh podatkov in kakšni ukrepi bili v tem primeru sorazmerni. In predlog glede pametnih meja, kaj si želijo države članice glede tega doseči, po mojem mnenju apsolutno ni sorazmeren. Morda bi lahko povedali tudi, kakšno je vaše mnenje glede Smart Borders Package. Koraca Bild. Najlepša hvala, gospod predsednik. Glede na trenutno situacijo v Evropi, kjer so državljani zaskrbljeni tako glede varnosti kot eh, državljanskih svoboščin, ne bilo dobro, da bi se zdaj zapletali v ideološko bitko. Morali bi se osredotočati predvsem na to, da razveljavitev sodišča uporabimo za to, da prenovimo direktivo za hramo podatkov, tako da bodo države članice lahko zapolnile tiste vrzeli, na katere je upozoril kolega Kirkov. Tako da bomo dobili jasen evropski pravni okvir, ki bo tako sorazmeren kot ustrezen, mislim, tega, da upošteva načelo ustreznosti rabe podatkov. Ne smemo pa postavljati pod vprašaj tega, ali je hramba podatkov pomembna. To je seveda pomembno za pristojne organe, za organe pregona. Te pandorine skrinice ne smemo odpirati, ampak se osredotočati na zagotavljanje ustrezne uravnovešenosti predloga. Kot je povedala Sofi, dokazi, to je pomembno. Ne morete imeti kar nekakšnega splošnega pristopa glede zbiranja dokazov po celotni Evropski uniji. Različni pristojni organi so tukaj v igri. Vse je prilagojeno tudi nacionalnim zakonodajam in eh, nacionalne zakonodaje morajo opredeliti, kakšni so ti dokazi, ki vodijo na to k hrambi podatkov. Vendar pa prav gotovo potrebujemo hrambo podatkov za varstvo naših državljanov. Aksel, si se želel ponovno oglasiti? Ja, vielen dank dass ich noch mal das wort ergreifen darf. ne gre vedno samo za preprečevanje kaznjivih dejanj ampak tudi za kazenski pregon in za zbiranje dokazov. No, seveda, marsikatero vprašanje je bilo navrženo, ampak na to ne more odgovoriti pravna služba. Kako daleč lahko poseže država po podatkih, zato da lahko izvaja kazenski pregon? Tega na osnovi mnenja pravne službe ne moremo ugibati. In pa kar se tiče vprašanja dokazov, tukaj bi vsak moral poznati situacijo, ki jo poznam iz prakse v deželi Bremen, se je zgodil primer eh, posilstva. Um, nek uh, človek je kazneje to dejanje priznal pri policijskem zaslišanju in potem je v sodišču to zanikal. Uh, kako potem ravnati v takšnem primeru? Um, je to naredil, je to ni naredil? Uh, Ampak dejansko so potem lahko na osnovi podatkov iz njegovega telefona dokazali, da on ni bil na kraju zločina. In če teh podatkov ne bi imeli, potem bi lahko tukaj prišlo do napačne sodbe. Takšnih primerov je cel kup. In če si ogledamo sodbo ustavnega, zvezdnega ustavnega sodišča, ohrambi podatkov, so tudi ustavni sodniki rekli, da cela vrsta primerov ostane nerešenih, zato ker več ni možno zbirati podatkov zaradi teh eh, direktiv in pač eh, z modernim kazenskim pregonom je tako, da pač ta poteka tudi s pomočjo analize podatkov. Dobro, praviloma ne podelujem besede ponovno poslancem in poslankam. Če pa bi zaželi nekateri izkušeni kolegi ali kolegi za ponovno oglasiti, bomo seveda prisluhnili temu stališču. Marijo, nisem vas videl, izvolite kot zadnja govornica. Najlepša hvala, tudi samo se zahvaljujem pravni službi za to predstavitev in za dokument. S tem smo poglobili to zelo pomembno razpravo. Sama nisem pravnica, ampak sem iz komunikacijskega sektorja. In na tem področju obstajajo še številne vrzeli, ki niso bile ustrezno raziskane, tako da ne moremo trditi, da imamo dokaze o določenih zadevah. Kar naprej so tukaj neki novi pojavi, če se ogledamo za primer družabne medije in tako dalje. Tudi Jan je o tem govoril, z njim se pogovarjala osebno. Poglobljeno moramo analizirati, kaj pomeni monitoring, sledenje sledenje za namenom preprečevanja streljanja, naprimer v šolah, pri terorističnih napadih in tako dalje. Tako spremljanje ne bi smelo biti osnovano na harambi osebnih podatkov, ampak na harambi podatkov o samem procesu. In odkriti je treba, kje se pojavljajo določene tveganja. Potem pa se ugotavlja, kdo osebno je povezan s tem. Gre torej za dokaze, ki postajajo vedno pomembnejši in o tem nimamo dovolj znanja. Morda bi morali biti aktivni tudi v tem smislu, da bi bolj spodbujali tudi takšno analizo in tak način raziskovanja preiskav. Lahko podam zadnji primer streljanja v šoli v Estoniji, kjer je 15-letni fant ustrelil in ubil svojo učiteljico. Čez tri leta pa v osebnem blogu objavil takšno besedilo, v katerem eh, je utemeljeval, da je bilo jasno, da bi do tega lahko prišlo. Torej, če bi imeli že vnaprej v pogled v delovanje takih posameznikov, bi lahko poskrbeli tudi za to, da bi se dokazi očekovito porabili. Dokazi se spreminjajo in glede tega moramo biti pazljivi. Najlepša hvala, Marja, za to. S tem smo zaključili seznamom govorcov. Ta razprava je bila zelo zanimiva. Pravna služba in sodba pravzaprav omenja pogoje za zbiranje in hrambo osebnih podatkov. Pa tudi nekatere pogoje spoštovanja temeljne listine o človekovih pravicah. Samo pri nekaterih točkah so poslanci in poslanke želeli pojasnila glede tega, ali to velja za obstoječe zakonodajne akte, tudi nekaj drugih stvari je treba pojasniti. Ne vem, ali ste vsi imeli priložnost, da ste prebrali to pravno mnenje, sam sem si ogledal del tega mnenja. Je pa to zelo uporabno pri osvetlitvi te problematike še nekaj pa je treba pojasniti. Prav tako se moram zavedati političnih vprašanj. Je to pravno mnenje zelo relevantno in o tem se bomo še pogovarjali. Zdaj pa me zanima še stališče Evropske komisije, ki nas se odzove na nekatera specifična vprašanja, potem pa še pravna služba. S tem te razprave ne bo konec, mislim, da moramo s tem delom nadaljevati. In pozval bi kolegi in kolegice, da si ogledate ta dokument, ki je zelo brljiv in ni tako težaven, prav tako ni tako zgoščen, da ga ne bi mogli razumeti. Komisija, zdaj prosim vas, da podate svoje stališče, ne vem, kdo bo prevzel pobudo. Gospa Verklič, izvolite. Hvala, gospod predsednik. Komisija si je pozorno zapisala to, kar smo ravno kar povedali. Moramo pa še razmisliti o stališču pravne službe. Komisar je ne le med svojim zaslišanjem, ampak tudi med prvim sestankom v tem odboru povedal decembra, da je treba poglobljeno preučiti prav tako to sodbo, kot tudi ustrezno zakonodajo. Obljubil je tudi pogajanja z vsemi deležniki. Nekateri ste pozivali tudi k temu, da naj bi Evropska komisija pri tem pomagala. O tem bom poročala svojim nadrejenim in upam, da bomo lahko s tem potem tudi ustrezno nadaljevali. Hvala. Kdaj pa namerava komisija predstaviti svoje mnenje? Morda že veste približno. Ja, razumem to vprašanje, ampak v tem trenutku nimam konkretnega datuma. Ko bomo imeli na voljo informacije, vam jih bomo posredovali. Opravičujem, ker sem jo tako predrzani na zastavil to vprašanje. Our... Sedaj pa še kolegi iz pravne službe. Morda gospod Mujer ali pa kolegica. Uh, Hvala lepa. Želela sem odgovoriti na vprašanje, ki ga je zastavila gospa Sipal. Ali bomo ponovno prerašetali nacionalno zakonodajo? Države članice morajo še enkrat preveriti, kakšna je nacionalna zakonodaja o varstvu podatkov, kakšna so pravila, ki so jih sprejele za izvedbo te direktive. Zaradi tega pregleda lahko računamo na več različnih scenarijev. Države članice se lahko odločijo, da bodo preklicale svojo zakonodajo, lahko jo tudi spremenijo ali dopolnijo. Rešitve se bodo med seboj verjetno razlikovale. Direktiva o hrambi podatkov se je na ravni držav članic izvajala na precej drugačen način. Predvsem so razlike v trajanju obdobja, ko se hranijo podatki, potem kako je z dostopom do podatkov. Tu je še test sorazmernosti. Rezultati so, kot rečeno, na ravni držav članic različni. Do sedaj smo ugotovili, da nacionalni zakonodajalci niso tako aktivno sodelovali. Vrhovna sodišča na nacionalni ravni so večinoma. delovala na tem področju v številnih državah članicah Avstriji, Sloveniji in Romuniji je bila nacionalna zakonodaja za hrambo podatkov odpravljena skoraj da takoj po objavi sodbe sodišča. V Belgiji na Slovaškem pa postopki še vedno tečajo. Vrhovna sodišča v številnih državah članicah so bila torej naprošena da pregledajo nacionalno zakonodajo. Kar zadeva novo zakonodajo, samo britanski primer nam je znan. Tam so sprejeli novo zakonodajo, zato da bi spremenili staro. Mislim pa, da se je delo v ostalih državah članicah šele dobro začelo. Toliko z moje strani. Če smem, predsednik, bi rad odgovoril na nekaj konkretnih vprašanj v zvezi z evropsko zakonodajo. Slišali smo tudi konkreten primer strani gospe Keller o svežnju o pametnih mejah. V predstavitvi sem se izognil temu, da bi izpostavljal posamezne zakonodajne akte. Sodba govori o splošnih načelih in ta sodba tudi ne omenja drugih zakonodajnih aktov, govori zgolj o tej direktivi o hrambi podatkov. Verjetno pa bomo v naslednji fazi preverili tudi preostale zakonodajne akte in ta zakonodajni akt je dober primer, ki kaže na to, zakaj bo ta sodba še kako merodajna. Nobenega dvoma ni, da gre tu za drugačen ukrep, ki se uporablja na posebno drugačnem področju vendar smo že slišali, da tudi ta zakonodajni akt vpliva na številne osebe nediskriminatorno, temeli seveda na konkretnih dokazih o sumu. Zato je podoben ukrepu, kot je bil sprejet pri hrambi podatkov. Naj povem še to, morda bo pomoč, da to nakratko omenjamo tudi v pravnem mnenju, vendar v opombi pod črto, zato ste verjetno to zlahka spregledali. Točka 63 opomba pod črto 48. Lahko pa že sedaj povem, da je to konkreten primer tega, kje mora biti zakonodajalec še posebej previden. Ne bom se spuščal v podrobnosti te zakonodaje, kajti z njimi niti nisem seznanjen, lahko pa z gotovostjo trdim, da ukrep, kot je bil predlagan, ne vsebuje jasnih pravil glede varstva podatkov in če ne opredeljuje minimalnih varovalk in zadostnih jamstev, bodo nastali resni problemi. Zakonodajalec je tisti, ki mora sprejeti odločitev, ali so to vrstni ukrepi zakonodajno pomembni, če vsebujejo dovolj jamstva ali ne. Če se navežem potem še na druge pripombe, ki smo jih slišali, na začetku razprave strani gospoda Krkhopa in Vosa. Kakšne konkretne ukrepe naj bi sprejeli pri hrambi podatkov? Naj še prej zaključim s pojasnilom. Sodba omenja pravilno metodo za ocenjevanje posameznih ukrepov. Kot je pa gospod Krkhop pravilno povedal, sodba ne opredeljuje konkretnih primerov, kaj konkretno naj se stori v danem primeru. Pri hrambi podatkov sodba ne govori o tem, koliko časa naj se hranijo podatki, obdobje hrambe so postili v sodbi odprto. Verjetno je sodišče to postilo odprto zato, ker je menilo, da v tem konkretnem primeru zakonodajalec ni dobro Ronaldo je popolnoma zamočil, tako da je ta ukrep imel absolutno premalo jamstev. Zato je tudi celoten zakonodajni akt sodišča razglasilo za neveljaven. Kar je nenavadno, to se redko zgodi. Zagotovo pa bodo podobni primeri nastopili tudi v prihodnje. Se mi zdi pa zelo malo verjetno, da bo sodišče v prihodnje večje število aktov razglasilo za neveljavne. Če se ne ponudi dovolj dokazov, zagotovo ne bomo spremali ukrepov. Ne more zakonodajalec prepustiti držav članic, da same ravnajo. Mi na evropski ravni moramo opredeliti standarde države, pa morajo potem to izvajati. Ja, toliko upanja ste dali Timotiju, potem ste ga pa tako razočarali na koncu. Gospod Vos, boste vi spodbudili Timotija? Ja, edino vprašanje, ki sem ga jaz zastavil, pa ni dobilo odgovora. Namreč, ali pravno različno vrednotite med nenamenskim zbiranjem podatkov in pa namenskim zbiranjem podatkov? Kolegica Keller je govorila o namenskem zbiranju podatkov. No tukaj spet pa gre za to, da tako poljubno zbiramo podatke, zato da lahko kasneje brez nekega vnaprej določenega namena posežemo na njih. Ali to različno vrednotite? To sem jaz vprašal. Die Daten, die man im Rahmen der Grenzüberschreitung sammelt, die ist im recimo podatki, ki jih zbiramo v prehodu meje, tukaj ne gre za breznamensko zbiranje podatkov, tukaj zbiramo za določen namen, za prestop meje, se pač zbere določene podatke. Spet drugo vprašanje pa je, ali te podatke kasneje uporabim za kazenski pregon. No, ampak tukaj gre za namensko zbiranje, recimo kot pri PNR, DFTP, Eh, tukaj gre za namensko zbiranje podatkov. No, ampak eh, pravno gledano, ker nočemo sedaj politično tega vrednotiti, vseeno me zanima v pravnem smislu, ali tukaj obstajajo razlike oziroma ali sedaj osnovni zakoni veljajo v enaki meri za namensko zbiranje in za nenamensko zbiranje podatkov. Ne vem, če je pravna služba tista, ki lahko odgovori na to vprašanje. Pravna služba tolmači sodbo, ne podaja svojega mnenja. Cela razprava je raz... se je razplantela, verjetno se bo tudi Jan še oglasil. Bi lahko podali kratko mnenje kolega, potem pa gremo naprej. Imate morda kakršnokoli stališče s tem v zvezi? Zelo na kratko. Ja, obstaja razlika uporabljamo enak preizkus. To bi bil seveda pomemben dejavnik, ali obstajajo dokazi v konkretnem primeru. Vendar to ne pomeni, da bo rezultat na koncu drugačen. Zakaj to izpostavljam? Strasburška sodna praksa obravnava tako ukrepe, ki jih sprejme država v zvezi z enim posameznikom. No, dva primera se nanašata na Združeno kraljestvo. En primer ko so nadzirali enega posameznika. Strasburško sodišče je pretehtalo britansko zakonodajo in gotovilo, da je to skladno z listino, da je bilo dovolj jamstev enega posameznika. Lahko torej spremljaš. Združeno kraljestvo je imelo na voljo ustrezno zakonodajo, ki je bila skladna s konvencijo. Potem je pa tu še primer Liberty, ta je bolj znan, šlo je za splošen nadzor vse elektronske komunikacije. V tem primeru je sodišče menilo, da to vrstno spremljanje, to vrsten nadzor ni skladen z listino. Je pa sodišče potrdilo, da isti preizkus velja za primere, ko spremljamo posameznika ali pa ko se spremlja širšo skupino oziroma ko gre za splošno spremljanje. Rezultat je torej na koncu isti, ampak vsak primer je treba obravnavati posamezno. Jan ima prav, ko pravi, da lahko sedaj odpremo povsem novo razpravo. Vem, da je to frustrirajoče, ker bi se še kdo želel ponovno oglasiti. Sam sem prav tako želel povedati še par stvari. Aksel je deloval kar nekoliko nagajivo, zato ker je s svojimi vprašanji sprožil cel niz usporednih razprav. Novim članom bi rad povedal zgolj to, da tudi parlamentarno pravno službo prosimo, da poda svoje mnenje o posameznih sodbah, ki so politično precej pomembne. Predvsem nas zanima, kako nek zakonodajni akt spoštuje določbe listine, skakeler, ki ni več v dvorani oziroma ravno kar odhaja, je omenila svežen o pametnih mejah, kako ta izpolnjuje točko 63. Samo to bi rad še povedal do konca, potem dobite besedo. Nekateri enostavno nimamo na voljo dovolj časa, da bi prebrali vsa ta mnenja, sam kot predsednik se seveda trudim, da bi to storil. So pa ta mnenja dobra in jih je vredno prebrati. Toliko v nasvet novim kolegom. Vseh težav pri političnih razprah. Timoti kar naprej kriliš tam z rokami, ne vem, si tako obupan že, izvoli. Ja, vse smo res politiki, ampak nekateri smo tudi pravniki. In prihaja do grozovitega konflikta pri obravnavi katerekoli teme z pravnega vidika, tudi preko sodnega procesa, uporabljaš cel niz različnih meril odvetnik oziroma pravnik je posem amoralen, ko presoja, na kakšen način naj bi se nekaj na koncu doseglo. Politike pa večinoma zanima to, kako bodo dosegli nek rezultat. Tako da ni nobene mešanice. Nikoli ne bomo stvari naredili tako, da bo vsem popolnoma prav. Klo tega se tudi ti zavedaš, ampak razprava je vseeno bolj zanimiva. Tako. Ja, Timoti, sam sem želel povedati isto, ne sicer tako elokventno kot ti, ampak tudi sam sem želel reči, da z mnenjem pravne službe te razprave še ne bo konec. Mnenje nam bo zgolj pomagalo pri nadaljnih razpravah. Jan je rekel, da bi morali to spoštovati. Ja, vse sem prej rekel, odstavek 63. Pri V tem zakonodajnem delu je šlo za obsežno delo, dobro upravljeno delo, smo pa na začetku mandata, zato bi rada novi kolegi vedo, zakaj pravzaprav gre v tem primeru. Razprava se s tem ne bo zaključila, je pa to pravno mnenje dobro izhodišče za nadaljne razprave. Tudi na interni ravni je treba preveriti, kaj se je dogajalo s to izjemno pomembno sodbo sodišče. Jan, upam, da je sedaj to jasno, se strinjaš s tem, kar sem povedal. Vse dobro, Timoti, lepo prosim, ne moti me, ker motiš moj tok misli, kar zagotovo ni dobro. Kolegice in kolegi, najlepša hvala za to razpravo. Zagotovo se bomo k temu še vrnili. Hvala lepa tudi pravni službi za predstavljeno mnenje in predstavitev. Hvala komisiji, hvala vsem. Točka razno. Nič pod točko razno, potem pa srečno novo leto in se vidimo.